Good afternoon, dear colleagues. Kolegice in kolegi, lep popovdan. Danes popovdan bom jaz predsedoval seji in obravnavali bomo še preostale točke dnevnega reda, potem pa bomo imeli predstavitev z naslovom Vizumski zakonnik in humanitarni vizumi. Sedaj pa imajo tolmači sporočilo opozarjajo na stavko in zahtev. Torej, tolmači vas obveščamo, da potekajo že 36. dan protestni ukrepi proti enostransko sprijetim, neuravnoteženim in nepravičnim delovnim pogojem, eh, ki jih je sprejela administracija in vas eh, z obžalovanjem obveščamo, da bomo delali samo do 18.30 ure. Predsedujoči pa pravi, da um, želi tolmačem veliko sreče in se tudi zahvaljuje za njihovo delo. Seveda bomo storili vse, da bomo končali v predvidenem času. Torej, da bomo delali do predvidenega do časa, ki je predviden do konca te seje. Prva točka je izvedbeni sklep sveta o uvidbi nadzornih ukrepov za novi psihoaktivni snovi. Um, ne bom sedaj eh, navid, navedel, kako se te psihoaktivne snovi imenujejo. Um, to lahko preberete v točki dnevnega reda. Gre pa za to, da bomo danes obravnavali osnutek poročila o tem sklepu, ki se nanaša na nadzorni ukrep za dve novi psihoaktivni snovi. Gospod Škripek je poročevalec in potem bodo tudi poročevalci v senci dobili besedo, če to želijo. Poročevalec je na vrsti prvi. Hvala, gospod predsedujoči. Um, torej, um, um, gre Seveda za varnost naših državljanov. Na eni strani moramo varovati državljane pred zunanjimi, pa tudi pred nova, notranjimi nevarnostmi. Evropski državljani umirajo tudi zaradi nevarnosti, v, eh, po, ki prihaja po elektronski pošti, kajti ti snovi lahko eh, naročite po pošti in se vam potem tudi eh, dostavi po pošti. in um, kriminalne tolpe in proizvajalci profitirajo od tega, da pošiljajo ti druge v evropska gospodinstva. E, zakonodaja predvideva sodelovanje e, pri, tem, pri nadzoru nad temi snovmi. To so tako imenovane legal highs, ki se prodajajo v Evropski uniji. Okvir 2008 8.0 vsebuje vedno večje število snovi, ki jih je treba evaluirati, ko je treba deliti podatke med državami članicami in jih je treba prepovedati. In eh, ti, ti dve novi snov, snovi sta sedaj dodaja, dodani. Ciklopropil fentanil je odgovoren za veliko žrtev v ZDA in tudi pri nas. In ti dve snovi, snovi uh, eh, sta krivi za um, to, da je umrlo že 67 oseb, predvsem na švedskem v zadnjih letih, kjer je to bilo razširjeno. Imajo atraktivna poulična imena, kot naprimer sintetični heroin ali MF, MMF ali mentoksin. Včasih uporabniki ne vedo um, za nevarnost teh drog in sicer so 50krat eh, močnejše te snovi kot upi. In prva uporaba je pogosto že zadnja, kaj ti to vodi do um, prenehanja dihanja. Če eh, si predstavljate, da nekdo vzame to drogo in čez nekaj minut umre in gre v. v um, Torej, Evropska agencija za zdravila in Evropski centr za opazovanje drug opozarjata na to, da je treba biti pozorn predvsem na to, da se to pošilja, razpošilja po pošti. Um, sredstva, ki so bila uporabljena kot zdravila, se sedaj prodajajo kot droge, predvsem mladim, moškim. Um, In prav je, da boste ti snovi obravnavani v okviru kazenskega prava. In zato upam, da bo naš odbor v tem mesecu sprejel um, to poročilo in da bomo potem septembra na plenarnem gl zasedanju glasovali o tem. Hvala. Mikrofon, prosim. Za avtomačine slišimo, ker ni vključen mikrofon. Hvala poročevalcu za to predstavitev in sedaj imamo čas tudi za prispevke poročevalcev v Sinci, če to želijo. In sicer po vrstnem redu najprej ELS ali je kdo ehm, tu na mesto Brisa Ortfjuja, ne, gospa Nahed pa je tu in dobi besedo. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Strinjam se s poročevalcem in ga podpiram v zvezi s to temo, ker gre za res za dve zelo nevarni psihoaktivni snovi. Poročevalec je spregovoril o podrobnostih in tega ne bom ponavljala. ti dve snovi sta povezani tudi s celo vrsto smrtnih eh, eh, primerov, predvsem zaradi ciklopropilfentanila. Predvsem, ko se uporabljajo eh, spreji za nos, lahko pride do predoziranja. In eh, celo nek otrok je dobil ta sprej v nosnice od samih staršev. Potem pa pomislite na metoksiacetil fentanil, ki je povezan s celo vrsto smrtnih eh, žrtev. In kot je povedal poročevalec za Rojs, upam, da bomo lahko septembra v tem glasovali, zato da bomo zaustavili te psihoaktivne snovi. Spet ni vključen mikrofon. Ali želi še kdo besedo? Majte pa ga za Rontom, da ne vidim tudi ne Martine Anderson za Gue. Še kdo ne? Potem smo eh, končali obravnavo tega poročila. Rok za vložitev predlogov sprememb je 16. juli ob 16. Eh, uri. Ali želi komisija komentirati? Ne. Hvala. Naslednja točka, in tu smo res, eh, se še držimo časa, da točka pa se nanaša na misijo odbora Libe na Cipru, ki je potekala od 3. do 5. aprila 2018. In tu bomo sedaj obravnavali osnutek poročila o tej misiji in jaz sem um, vodil to delegacijo na Cipr in pripravil poročilo. Naslednjih 15 minut uh, je predvidenih za to. Pravzaprav. Um, želimo izmenjati mnenje o razvoju dogajanja na Cipru in tudi o tem, kako je potekal ta obisk. In mm, zbirali smo informacije o zadnjih dogodkih, o zadnjem delu odbora za pogrešene osebe na Cipru. Um, Pričemer um, so Združeni narodi ustanovili delovni organ, ki se ukvarja s temi pogrešenimi eh, osebami 1964 eh, do 1974, eh, predvsem 1974, ko je prišlo do razdelitve otoka. Mi smo ocenjevali napredek in tudi analizirali perspektive za prihodnost, vključno z ocenjenim časovnim okvirom, da bi um, odkrili, kje so pogrešane osebe in kje so grobišča. In tudi gre seveda za sodelovanje med uh, organi, ki se s tem ukvarjajo in kaj se bo zgodilo z ugotovitvami iz tega projekta, pri čemer Evropska unija temu namenja tudi precej sredstev. Zato nekaj glavnih um, točk iz tega poročila, ki sem ga vam vsem posredoval in ki je na vašo razpolago. Prva točka ozadje. Sprijeli smo resolucijo junija 2008, torej um, že v enem od prejšnjih mandatov in takrat je odbor Libe zahteval um, od Evropskega parlamenta, da nadaljuje spremljanje teme pogrešanih oseb na Cipru in da naj se prepričajo vse upletene stvari, da, strani, da se aktivno vključijo v preiskavo usode vsakega posameznega pogrešanega. Potem smo sprejeli izjavo junija 2011 o delu tega odbora za pogrešane osebe na Cipru. 2015 smo spet sprejeli resolucijo že v tem mandatu Evropskega parlamenta. In takrat smo ocenili delo o množičnih grobiščih v Aši in v eh, še drugem mestu uh, okupiranega ozemlja in rekli smo, da je treba nadaljevati s tem delom, da je treba identificirati te pogrešane osebe in jih najti. 2016 sem bil imenovan za stalnega poročevalca na to temo, za to temo. In Zato smo um, pripravili obisk te delegacije na Cipru in pri čemer je spet šlo za oceno napredka na terenu samem in predvsem tudi za ugotovitev ravni sodelovanja med pristojnimi organi. Sto odstotno smo izkoristili razpoložljiv čas, in tudi obdelali eh, delovni program, ki je bil predviden za ta obisk od 3. do 4. aprila, od 9. ure zjutraj do 19. ure zvečer, oziroma 22. ure zvečer, se pravi, da smo res izkoristili ta dva dneva. Eh, začeli smo sestanki <clears throat> s posebno predstavnico eh, mirovne eh, um, enote um, na Cipru, Združenih narodov na Cipru, Elizabeth Spiar. Potem smo se srečali z gospodom Polarijom Arnijem, ki je, eh, čl, ki je um, um, član tega odbora, ki se ukvarja s pogrišanimi osebami in ki ga je imenova, so ga imenovali Združeni narodi. Uh, On je poročal, seveda, tudi o teh mirovnih eh, enotah na Cipru in um, gre za preprečitev bojev med ciprsko in turško skupnostjo. Um, poročali so o ozadju tega konflikta, o resolucijah Združenih narodov in tudi o tem, kaj je potem sledilo. Um, predvsem pa so nam razložili tudi natančen mandat, ki je trenutno malo pod vprašajem. Um, gre predvsem za proračun odbora za pogrešene osebe, 3 eh, milijone evrov, 2,6 milijona prihaja neposredno iz proračuna EU. Odgovarjali so na naša vprašanja kar zadeva dostop do vojaških eh, con, ki so z omejenim dostopom in rekli so, da v 51 primerih je bil um, odobren ta dostop, tudi dostop do arhivov v zvezi s pogrešenimi osebami um, od turških oblasti pa si pri tem pričakujemo še malo več. Potem smo se srečali tudi s člani odbora za pogrešene osebe, gospa Gülden Plümer Kücuk, če sem prav izgovoril o imi, ki je turška članica, potem Nestoras Nestoros, ki je grški član in spet Paul Henri Arni, ki je tretji član tega odbora za pogrešene osebe pogrešane osebe imenovan strani Združenih narodov. E, govorili smo o ekshumaciji, o e, identifikaciji in o tem, kaj eh, se bo zgodilo v prihodnje s temi osebami. E, projekt dveh skupnosti e, poteka na obeh stranih. Turška ciperska skupnost in grška ciperska skupnost um, se ukvarjati seveda tudi s humanitarnimi vprašanji. Gospa Kysu, ki je opozorila na to, da od 31. marca je 1218 ekshumacij bilo izvedenih, 856 oseb je bilo identificiranih. Gospod Netoros je rekel, da obstajajo omejitve za delo tega odbora, pri čemer je čas eh, pomemben omejevalni dejavnik. Eh, družine so tudi že starejši, družinski člani so že starejši, že umirajo in nas eh, opozarjajo na to, da je to tudi časovni problem. In gospod Arni je govoril, da gre predvsem za vzpostavitev zaupanja med dvema skupnostima in je. Yeah. Ehm, se zahvalil za podporo EU za proračun. Gospa Kusuk je rekla, da ni časovnega roka za izvedbo tega projekta, ehm, temveč gre za izvedbo mandata, vključno seznamom pogrešenih oseb, ki je bil ehm, oblikovan na politični ravni. Ni, eh, ne gre pa za ugotovitev vzroka eh, smrti. Eh, obiskali smo tudi antropološki laboratorij, nismo bili prvič tam in smo tem um, eh, nekako se poklonili tudi vsem, ki se s tem ukvarjajo. Eh, potem smo se srečali s Dimitrisom Silurisom, predstavnikom um, parlamenta in z gospo Kivi Kutra Kukuma eh, in s člani odbora. Torej, eh, prisluhnili smo tudi parlamentarni in politični razsižnosti eh, te operacije in izrazili so pričakovanja glede podpore EU in sicer, da ta podpora ostane dokler delo ni zaključeno. Sličali smo se tudi s Fotosom Fotijem, ki je komisar za humanitarne zadeve. Um, torej, opisali so nam, da je to najbolj tragična stvar v zgodovini Cipra in 44 let že čakajo družine, da se zaključi to delo. In Gospod je tudi povdaril, da potrebujemo dostop do arhivov turške vojske, tako da bomo lahko ugotovili, kje so ostale te pogrešene osebe. In razen tega je bila omenjena tudi sodba Evropskega sodišča iz leta 2001 in da Turčija eh, je ne spoštuje tu gre predvsem za osebe pogrešene na pol otoku Karpasa in potem smo srečali tudi s eh, svojci pogrešenih oseb na obeh stranih, eh, na grški in turški strani. To je bilo seveda zelo emocionalno. Um, torej, um, prisluhnili smo njihovim <clears throat> pričakovanjem, predvsem temu, da <clears throat> to ostane še naprej humanitarna zadeva eh, in da se jo ne politizira. <clears throat> Vsi so poudarili bolečino, eh, ki jo doživljajo družine, ne glede na to, kateri skupnosti pripadajo. In seveda so eh, poročali o svojih izkušnjah pri spremljanju ekshumacij in identifikacij. In tudi vsi so izrazili željo, da bi se zadeva končala. In potem smo se srečali z um, odborom dveh skupnosti, Together We Can. Eh, Kristus Estinju je predstavnik te organizacije in Kristinja Pavlo Solonikacija je druga predstavnica delegacija želi povdariti, da je, so pogrišene osebe v pokonfliktnih časih bistven element, eh, kar vpliva seveda tudi na politično dogajanje. Mnoge države se soočajo s takšnim pojavom in svojci imajo pravico do tem, da izvejo, kakšna je bila osoda njihovih dragih, družinski člani um, pogrešenih oseb, žrtve nasilnega izgona. To je treba postaviti v središče vseh uh, sige delovanja. <clears throat> In tu pomaga EU uh, eh, pri uh, spodbujanju sprave znotraj skupnosti. Evropski parlament uh, je bil pri tem še posebej aktiven um, in sicer pri spremljanju situacije na Cipru. In na koncu želimo povedati, da podpiramo delo odbora za pogrešene osebe, priznavamo pomen odkrivanja resnice v podkonfliktnih situacijah, pozivamo Evropsko komisijo, da še naprej zagotovi zadostna, zadostna sredstva temu odboru, tako da bo lahko izvajal ta pomemben mandat, pozivamo turško in ciprsko vlado, da še naprej podpira ta delo tega odbora, kajti nekateri so na tem seznamu pogrešenih, ki jih še niso odkrili in treba je storiti vse, eh, predvsem dostopnost dokumentov, ki bodo olajšale to identifikacijo. Pozivamo Turčijo, Cipr, Združene narode, da omogočijo dostop v njihovih arhivih, kaj ti gre za pravico izvedeti za osodo svojcev. To je temeljna pravica družinskih članov. Glavna točka pa je, da je, humanitarni vidik. To pomeni, da druga politična razmišljanja ne smejo vplivati na to in da to ne sme biti povezano z pričakovanim rezultatom pogajanj, ki naj bi se nadaljevala po poletju in sicer pogajanja za spravo in ponovno združitev otoka. in Evropski parlament si seveda želi, da bi do tega prišlo. To je povzetek poročila, ki smo vam ga posredovali. Če želi kdo to komentirati, je dobrodošel. Gospod Mavridis, vi ste bili prav tako član te delegacije in in tudi gospod Rovski bo potem dobil besedo. Najprej gospod Mavridis. Prosim. Hvala lepa, gospod eh, predsednik. Govoril bom v svoji materinščini. Ta obisk delegacije in tudi stiki, ki ste jih imeli na kraju samem, so pomemben korak na področju humanitarne teme. Zahvalil bi se celotni delegaciji, ki je obiskala Cipr, še zlasti pa bi se zahvalil kolegu Aguilarju, ki je tudi posebni poročevalec za to temo. Dobro razumem da ste s težavo eh, dosegli ravnotežje, da ste se izogibali političnim eh, zlorabam. Glede na to, da imamo še eh, vedno del Cipra, ki je zaseden. Zaradi tega se bom osredotočil na splošnejše pripombe, pa čeprav imam precizno idejo o tem, kdo so rabljeni, kdo so žrtve. Moj prvi komentar je naslednji. dejansko nimamo na voljo več veliko časa. Naša vloga tu je politična vloga, zato da izvajamo pritiske, zato da zadeve napredujejo. Dan za dnem izgubli, izgubljamo ljudi, ki razpolagajo z informacijami in torej izgubljamo informacije, ki so ključnega pomena tudi za to, da bi našli pa le samo enega eno pogrešano osebo na Cipru. Potem popolnoma se strinjam s tem, da pravica in iskanje resnice vodita k spravi in kot rešitvi. Rad bi povdaril v zvezi s tem dvoje. Mogoče imamo določena dejstva, ki jih priznavata obe strani in potem imamo tudi pravno državo dejstva so ta, da je Turčija na lašč eh, prenesla določene eh, grobove nekam drugam. In zaradi tega bi bilo treba sodelovati tudi v zvezi s tem. Naj zaključim. To, kar delamo tu, je človekoljubne narave. Zaradi tega moramo eh, dati ob stran kakršnokoli politično instrumentalizacijo. Hvala. Opravičujem se, da sem pokazal eh, kladivo, vendar zavedal sem se, da imamo še eno temo pred eh, predstavitvijo eh, o 15.30. Se pravi, vsak eh, minuto, minuto in pol maksimalno, zato da nam uspe stvari obravnavati do konca. Seveda pa moramo tudi pravočasno končati za to, da zaščitimo pravice tolmačev, ki bodo končali svojim delom natančno ob 18.30. Prosim. Smeho imena. Ja bih rad rekel. Hvala lepa za odličen izgovor mojega prejemka. Glede tega eh, poročila bi rad povedal naslednje. Najprej hvala lepa za dobro ravnovesje, eh, ki ste ga tu pokazali. Eh, dejansko ste eh, obsežno predstavili misijo in mislim, da bo ta tema prispevala k miru med severom in jugom eh, Cipra in zavestno ne govorim o grškem in turškem delu. Tu je treba najti rešitev in mi moramo zagotoviti, da Turčija ne bo uh, odstranila uh, znake uh, masakra, poboja. Mi potrebujemo konsens za manjšino, ki bo spremljiv za obe strani. Prepričan sem, da bomo nekega dne lahko šli na obisk na Cipr in eh, zidovi med severnim in južnim delom eh, bodo odstranjeni in praznovali bomo ponovno eh, združitev Cipra. Gospod Adamov, ki je bil tudi član delegacije, prosim. Predsedatelj, uh, jaz sem napolno soglasen. Hvala, gospod predsedujoči. Popolnoma se strinjam z vami stoodstotno smo dosegli cilje med to misijo in zaradi tega bi se tudi zahvalil vsem kolegom, kakor tudi vam. Vi ste bili vodja misije in ste zares odlično opravili svoje naloge. To je bila tudi emotivna naloga. Morali smo se ukvarjati s človeško tragedijo, ki traja že nekaj desetletij. Ta človeška tragedija ne sme biti politično instrumentalizirana. Mislim, da si moramo natančno ogledati to, kar se dogaja tam skozi oči eh, ljudi in zahvaljujem se vam, da ste pripravili nepristransko poročilo. Hvala. Hvala lepa, gospod Kresoforo, ki je bil tudi član delegacije. Najlepša hvala, gospod predsedujoči, za res prisrčno se vam zahvaljujem. Zahvaljujem se tudi eh, prebivalstvu z Cipra. Zahvaljujem se tudi vsem drugim članom delegacije, zahvaljujem se vam, gospod predsedujoči, za tako lepe besede v tem eh, človekoljubnem vprašanju. Ne smemo pozabiti na te pogrešane. To je bil le vrhunec prave invazije iz leta 1974 eh, in to je tudi posledica. Eh, teh eh, zločinov izpred 40 let. In eh, te družine imajo zdaj pravico, da izvedo, kaj se je zgodilo s temi pogrešanimi osebami. Žal Turčja ima zaprte vojaške arhive in ne moramo pridobiti informacij. To nam ne omogoča dostopa, torej ne moramo vedeti, kakšna je bila usoda pogrešanih oseb. Mislim, da je to treba zares kritizirati, poslati Turčiji jasno sporočilo in dejati, da mora biti bolj dovzetna na tem humanitarnem področju. Treba je spodbuditi delo pri iskanju pogrešanih oseb, obenem pa bi potrebovali tudi gospodarsko podporo Evropske unije, ki je tudi edina ustanova, ki dodeljuje veliko sredstev v to smer. Vaše delo je zares pomembno v tem smislu. To bi bil pravi humanitarni uspeh eh, za vse nas in za Evropsko unijo, eh, če nam bo uspelo zares rešiti ta vprašanja pogrešenih oseb. Želimo zares konkretnih rezultatov in moramo tudi zagotoviti pravico do obveščanja vseh družin, naj bodo grške družine ali turške družine na Cipru. Gre za humanitarno vprašanje. Mi smo si močno prizadevali v tej smeri in zdaj bomo skušali delati še naproj, naprej eh, po svojih najboljših močeh, zato da bomo osvetlili to, kar se je zgodilo pred 44 leti. Hvala. Ja, Hvala lepa. Mislim, da smo s tem zaključili razpravo. Želite še nekaj povedati o tej točki? Vaše ime je gospod Krisogonos. Prosim, beseda je vaša. Hvala, gospod predsedujoči. In turška invazija na Cipru leta 1974 je kršila mednarodno pravo in to je bil dejansko zločin proti človeštvu in se še danes nadaljuje. Nadaljuje ne, se ne samo eh, z okupacijo, zasedbo, s kolonizacijo severnega dela otoka, temveč tudi eh, z dejanji, ali pa z opustitvijo delovanja, kar je popolnoma nasprotju s pravom in tudi z vsakim načelom eh, humanitarnega prava. Turčija nam bi morala omogočiti, da vsaj eh, izsledimo te pogrešane osebe, ki so seveda eh, umrle zaradi mm, delovanja turških vojakov. Evropski parlament mora eh, zares eh, ožigosati to delovanje turške vlade. Ne moremo ostati pri tej pozabi, moramo eh, dejansko ugotoviti, kaj se je zgodilo in to bo edina pot do sprave. Hvala. Torej, zahvaljujem se vam. Eh, kolegice in kolegi, kot eh, poročevalec in tudi predsedujoči te delegacije. Hvala za vašo pripravljenost k sodelovanju in obravnavi eh, humanitarne razsežnosti tega občutljivega vprašanja. Zauzemali ste se za pravice družin, ki želijo seveda najti svoje izginule in sodišče pa tudi pomaga narediti ta preskok. Dobro je, da je da so pač eh, dolgo časa hoteli eh, zaradi humanitarnih razlogov in izginulih oseb dostop do vojaških eh, zaprtih con očitno je bilo nekaj napredka, našli so nekaj trupel in proces identifikacije traja. In Eh, spodbudno je tudi slišati, da vse več družin najde svoje bližnje. Želim si, da bi bil ta zgled vzpostavljen tudi kje druge v EU in državah članicah, kjer so bili konflikti in žrtve izginule osebe. Želim si, da bi ta zgled bil vzor za iskanje izgubljenih v burnih časih. Take časi so bili v številnih državah članicah, vključno Španijo. To sem v Cipru dostekrat povedal. mi smo imeli tudi krvavo državljansko vojno v 30 letih prejšnjega stoletja in bilo je na stotine tisoč eh, izgonulih oseb. Nismo pa imeli takega pristopa kot eh, ta, ki smo ga videli tu, kjer so se eh, skupnosti odzvale na pozive družin ki so hotele več eh, informacij in pravično obravnavo. Eh, vse to je potekalo s podporo Evropske unije in proračun Evropske unije je to tudi podpiral. Se pravi, to obstaja ob eh, politični razsežnosti, ki še vedno obstaja. Eh, vse to se mora nadaljevati v pogovorih po poletju. Torej, tu obstaja še druga stran. Pri reševanju tega vprašanja. Mi smo zavezani, da spremljamo in bedimo eh, nad delom odbora za izginule osebe in mislim, da smo dobro opravili eh, svoje delo. Sedaj eh, gremo k naslednji točki dnevnega reda, to je proračunsko vprašanje. Gre za razpravo o poročilu splošnem poročilu Evropske unije za finančno leto 2019 si eh, o delki. Poročevalec eh, bo Eh, najprej imel predstavitev, potem pa sledijo poročevalcev v senci. Najprej kolega Kris Sokonos, prosim, beseda je vaša. Hvala lepa, gospod eh, predsedujoči, kolegice in kolegi. Evropska unija je na, v, eh, v kritični fazi pri razvoju evropskega projekta. Če dalje več je migracijskega pritiska v sporočunu v sredozemlju, če dalje manj je finančnih eh, sredstev in eh, države članice so pred velikimi izzivi. Mi potrebujemo eh, rešitve, ki predvidevajo kooperacijo, ki zahtevajo solidarnost in podporo za pravosodje, celovitost, pravičnost v Evropske uniji. Vse to je tudi pogoj za boj proti kriminalu in korupciji in za zagotavljanje eh, varnosti in dobre implementacije temeljnih pravic eh, v Evropski uniji. Eh, raven finančnih verov za torej finančnih sredstev ne bo manj. Eh, treba je zagotoviti finančna sredstva za migracije in varnostne ukrepe. In Za približno 7 odstotkov obveznosti eh, bomo povečali eh, razdelek 3, to je pravi korak. Leta 2018 smo imeli eh, 3,5 ehm, milijarde evrov eh, in eh, v naslednjem letu eh, bomo imeli 3,7 milijarde evrov. Ehm, pri plačilih za razdelek 4 globalna Evropa pa tudi predvidevamo povišanje. Za leto 2019 eh, predlagam, eh, da popolnoma izkoristimo nedodeljeno maržo v razdelku 4 in več kot eno milijardo evrov iz eh, globalne marže za obveznosti bi uporabili za okrepitev humanitarne pomoči in evropskega instrumenta za oziroma e, ja, evropskega instrumenta za so, so sosedske države. Eh, za azil, migracije eh, imamo eh, obveznosti, ki jih, povišu, ki jih bomo povišali za 400 milijonov evrov. Imamo tudi predvidena sredstva za Grčijo to je sklep sveta, to je pozitiven razvoj. 1,44 milijarda evrov je predvidenih v proračunu za financiranje eh, instrumenta za begunce v eh, Turčiji in 560 milijonov evrov je namenjenih za. Eh, Eh, krizo v Siriji, spričo eh, slabšanja eh, temeljnih pravic, svoboščin, vladavine prave in neodvisnosti sodstva v Turčiji, bodo institucije EU spremljale implementacijo že omenjenih denarnih tokov. Pri predpristopni pomoči za Turčijo bomo zmanjšali sredstva za 253 milijonov evrov, eh, torej v primerjavi s prvotnim dokumentom eh, eh, za financiranje podpornega urada za azil so tudi predvidena sredstva. Za 16 odstotkov smo povišali administrativne stroške za kritje um, Evropske institucije za varstvo podatkov. Treba je zagotoviti izvajanje pravil za varstvo podatkov v evropskih eh, institucijah in v agencijah, ki so nekoč sodele v tretji stebr. Vse to ne velja za evropske institucije. Evropsko agencijo za operativno vodenje velikih eh, informacijskih sistemov na področju varnosti eh, eh, pravice, se pravi EU-LISA. EU, tu naslednje leto bo polno izzivov za EU-LISO, zaradi tega, ker se povečuje število nalog EU-LISE in v letu 2019 eh, bo EULISA potrebovala več eh, sredstev za to, da bo lahko izpolnila svoj mandat. Eh, za 4,9 milijona Eh, milijonov evrov se bodo povečala sredstva za urad Evropskega tožilstva. To je dobro. Eh, Evropsko tožilstvo bo lahko ukrepalo hitro, eh, brez dolgih postopkov sodnega sodelovanja. To je potrebno zato, da se lahko učinkovito borimo zoper eh, nezakonite dobičke, eh, nezakonitih eh, tolp, ki ne spoštujejo mednarodna in evropska pravila. Zagotovili bomo bolj učinkovit pregon in vračanje nezakonitega denarja. za. Torej, obstajajo skrbi tudi zaradi tega, ker sedanji predlog eh, Komisije za financiranje eh, Eurojust v eh, obdobju 2021-2027 ne zadošča Mm, tu gre za zmanjšanje sredstev za 15 odstotkov na letni ravni v primerjavi z letom 2018. V tem kontekstu naj izpostavim, da je tako zmanjšanje neuzdržno spričo eh, števila eh, operacij in nalog v Evropski uniji. Eh, varnostne grožnje so se povečale in postale so bolj raznolike v zadnjih letih. Če dalje več je eh, terorističnih napadov, novih oblik organiziranega kriminala in uh, kibernetskega kriminala. Torej, prosili so me, naj vas opozorim, da uh, se ob 15.30 začne predstavitev. Uh, drugi poslanci tudi želijo še besedo, prosim, povzemite. Potem pa kar k zaključkom. Dobra implementacija proračuna, zlasti v ključnih sektorjih eh, civilnih eh, državljanskih svoboščih svobode, eh, lahko prispeva k krepitvi enotnosti evropskega projekta in lahko izboljša izvajanje temeljnih načel Evropske unije s zaščito človekovih pravic, solidarnosti, sodelovanja in demokracije. Hvala lepa za vašo pozornost. Hvala lepa, da ste povzeli in nam pomagali s tem. Dva poslanca želita še besedo. Najprej gospod Sosovski, poročevalci v Senci. Prvni bi htjel říci, podjekovati spravodaji za jeho. Hvala lepa najprej poročevalcu za predlog. Škoda je, ker um, se je to prvič zgodilo, da ni bilo eh, dobrega sestanka med poročevalcem in poročevalci v senci. Sedaj smo zasliš, slišali določene detajle o proračunu. To je sramota. Upam, da se to ne bo nikoli, nikoli več zgodilo. Rubrika razdelek 3. E, eh, tu imamo povišanje sredstev. To je pomembno. E, vendar povišanje. E, za leto 2019 ne zadošča. Upam, da bo z večletnim finančnim okvirom eh, nehal ta boj za denar, eh, za varnost, eh, za migracije. Upam, da se bomo lahko potem bolje uh, osredotočali na izzive, ki jih je omenil poročevalec. Vendar eh, za leto 2019 potrebujemo ta jamstva za to, da bo Evropska unija lahko izpolnjevala svoje naloge, da bodo agencije EU imele dovolj denarja, eh, Mi se ne zauzimamo zgolj za to, temveč tudi za podporo EASE, Europola, Eurojusta in drugih agencij. Vesel sem, da je proračun za naslednje leto predvideval tudi podporo za azil, migracije in druga vprašanja, zato da bomo bolj eh, učinkovito kos eh, sprejemu migrantov in. Radi bi se borili tudi eh, učinkovito proti nezakonitim migracijam, terorizmu in čezmejnemu kriminalu medsebojne povezave in ravnovesja so pomembna za varnost v Evropski uniji. Hvala lepa, gospod predsednik, kolegice in kolegi. Kot poročevalec v senci. Eh, se zauzemam za eh, mehanizem za fleksibilnost, ki nam omogoča eh, odzivanje na krizo. Vesel sem, da je to vključeno v tem osnutku poročila. Rad bi izpostavil, da verjamem, da je pomemben Evropski podporni urad za azil eh, in da bo dobil status eh, polne agencije. Europol je naša desna roka, ko gre za operativno podporo eh, pri boju z opar nezakonite migracije, tihotapljenje ljudi in podobno. Projekt Europola ni dejansko zaključen zaradi pomankanja denarja. In mi vidimo zmanjšanje proračuna za Europol eh, za 8 milijonov evrov v letu 2019 v primerjavi s predhodnim letom. Torej, ali eh, nočemo eh, imeti sredstev za boj proti kriminalu na terenu. Tudi Eurojust bo dobil manj sredstev če ne dajemo denarja, eh, pozivamo ti dve pomembni agenciji naj se odpovesta svojim prednostnim nalogam. Eh, na ta način se boste odpovedali tudi učinkovitosti. Eh, upam, da boste lahko tudi zagotovili zadost sredstev za ti agenciji. Gospod Minikes, hvala lepa za vaše prispevke. Mislim, da je to to. ta točka ni enostavna. Tu gre za splošni proračun Evropske unije za finančno leto 2019 in edina stvar, ki je ostala, je, da napovem, da je skrajni rok za uh, predloge sprememb, torej za mnenje in za osnutek uh, eh, porač, proračuna 2019, 19. julij letos uh, ob 17. uri, se pravi 19. juli. To je skrajni uh, rok za predloge sprememb za mnenje. Uh, to je to. Hvala lepa in uh, ravno pravočasno lahko nadaljujemo z naslednjo točko na dnevnem redu. To je spet nekaj, kar mene osebno uh, zaposluje gre za vize. In za vize sem jaz poročevalec v odboru Libe, se pravi eh, eh, vizumski kodeks in humanitarne vize. Veliko krat smo razpravljali o tem, da eh, ni treba pravzaprav eh, razlagati eh, Eh, visumska politika je ključni element šengenskega prostora. Tu eh, razpravljam o dveh eh, dosjejih. Eno je sam vizumski zakonik, to je pobuda komisije. Pred štirimi leti na začetku tega mandata so se pogajanja ustavila, prekin, bila so prekinjena in potem smo nadaljevali v drugačni komisiji, torej vizumski zakonik zakonnik. Potem imamo pa še eh, drug dosje, to je eh, poročilo na lastno pobudo odbora eh, eh, Libe in sicer o humanitarnih vizumih. To je občutljivo vprašanje, stalna zahteva eh, tega parlamenta. Torej, eh, zahtevamo vsaj eno zakonito pot v Evropsko unijo, zato da zmanjšamo eh, tragične žrtve v sredozemlju v tako imenovani begunski krizi. Eh, zahtevamo skupna pravila za izdajo eh, vizumov, ker ni notranjih eh, kontrol na mejah. Torej, leta 2008 je bil sprejet vizumski zakonik ta sedaj eh, deluje in od tedaj pravzaprav tega nismo uh, prenovili. Uh, komisija je leta 2014 dala predlog, vendar pozneje je to komisija umaknila. Ta odbor je delal konstruktivno na tem predlogu in zaradi tega obžalujemo, da ni bilo nobenega napredka v svetu. Eh, torej, eh, danes bomo eh, ocenjevali novi predlog o vizumskem zakoniku, ki ga je predložila komisija. Poleg tega bomo pa razpravljali tudi poročilo na lastno pobudo o humanitarnih vizah. Tu želimo pokazati alternativne rešitve za to, neesprejemljivo in tragično izgubo življenj v sredozemlju. Mnogi ljudje so pripravljeni storiti vse, vse, celo tvegati lastno življenje, življenje bližnjih, da pridejo na obale EU, eh, e na eh, zunanje meje EU. Začnimo torej z vizumskim zakonikom. Eh, najprej najprej bom eh, povedal jaz eh, kratek uvod eh, o tej temi in potem bomo slišali prispevke evropskih institucij in sicer najprej sveta in komisije. Za svet je tu Karl August Lux, predsedojoči delovne skupine za vizume, predsedojoči strani avstrijskega predsedstva, dobrodošli. In potem bomo pa še slišali gospo Jolande Gajego Kasildograv, ki je vodja enote za vizumsko politiko in varnost dokumentov v Evropski komisiji. Potem bo pa tudi eh, še nekaj možnosti, da spregovorijo deležniki. Naj predstavim temo. In to zelo na kratko, kajti seveda imamo več dokumentov, ki povzimajo delo, ki sem ga opravljal v zadnjih štirih letih, ampak da podam povzitek tega. Eh, torej, najprej obžalovanje da še nismo dosegli pravega rezultata pri tem delu. Mislim, da je skrajni čas, da to jasno ugotovimo. Torej, ne samo, da to obžalujemo, da ni rezultatov, temveč da izražamo veliko zaskrbljenost in nezadovoljstvo. Ehm, zaradi tih eh, naporov, ki so zahtevali toliko časa in niso pripeljali nikamor. Ideja pa je, da medtem, ko je komisija pripravila um, predlog za olajšanje dostopa do vizumov, da bi, bilo, da bi bil postopek hitrejši, cenejši, um, in sicer da se izda vizum za legalni vstop. To je bil namen, vendar to se ni zgodilo. Nasprotno, vse, kar naj bi olajšalo dostop do vizumov, je eh, bilo postavljeno ob rob. Um, in šlo je v bistvu samo še za ta varnostni pristop, ki je zameglil celotno prvotno idejo o olajšanju um, odobritve vizumov za zakonite namene in sicer trgovina, turizem, poklicn, poklicnih namenov, torej to so legitim, legitimni interesi, da se vstopi na območje Evropske unije z vizumov. Ampak o tem se potem sploh ni razpravljalo. Vedno se je podarila samo varnost, varnost, varnost od vsega začetka. Je šlo pri dialogu s eh, svetom samo za varnost in to um, seveda jemlje vsak pogum in sicer, da nam ni uspelo doseči prvotnega cilja, ki je bil eh, določen in sicer, da se olajša dostop do vizumov um, v zakonite namene torej kako se vloži prošnjo in tako naprej. Potem država članica, ki odloča o tem, e, potem tudi pristojbine, ki se to pl za to plačujejo, zdravstvena oskrba in tako naprej. Vsi tehnični elementi so še naprej pomembni in sicer, da se omogoči milijonom ljudi vstop na ozemlje Evropske unije in sicer zakonitim namenom postopek, ki je predviden v vizus, vizumskem zakonniku, je um, pomemben seveda za gospodarstvo, za turizem, za industrijo, za različne poklice in seveda tudi za mnoge regije v Evropi, kot tudi za mojo regijo, ki je odvisna od turizma, tudi od um, um, torej teh potovanj s križarskimi ladjami in tako naprej ideja olajšanja dostopa do vizuma je popolnoma um, stopila v ozadje in v ospredju je šlo samo še za varnost. In v vseh razpravah, ki smo jih vodili, um, je šlo ponavadi za migracije, za grožnje zaradi terorizma, za interoperabilnost. ampak to eh, je ustvarjalo zmedo med migracijo in bojem proti terorizmu, kajti to niste iste stvari. Preprečevanje migracije ne pomeni preprečevanje terorizma. <clears throat> torej, to je bilo zdaj treba nujno povedati. <clears throat> ampak ideja je še vedno, da bi imeli nova pravila za vizumsko politiko. In gre <clears throat> za gospodarska razmišljanja. <clears throat> Potem gre seveda tudi za politiko. Vračam. Uh, eh, in mi potrebujemo vzvod tudi za individualne tretje države eh, za preprečevanje eh, nezakonitih eh, migracij, vendar mi potrebujemo bolj standardiziran pristop. Se pravi, treba je vse to obravnavati v sedanjem političnem kontekstu. Tu ne tem mestu tudi nimamo dokazov za to, kako lahko vizumska politika vpliva na boljše sodelovanje s tretjimi državami o ponovnem sprejemu. O tem se še govori. Potem seveda gre um, tudi um, še za pomankanje direktiv o boljši zakonodaji. To se nanaša tudi na Eh, sporazume o ponovnem sprejemu. Naslednji mesec bo stekel nov postopek. To pomeni, da moramo poskusiti zaključiti zakonodajni postopek pred koncem mandata tega parlamenta. Jaz mislim, da je to izvedljivo in tu želim predvsem pozvati tudi avstrijsko predsedstvo, tako kot sem povedal včeraj avstrijskemu ministru za pravosodje. To bo zadnje predsedstvo, ki, je še, um, ki ima še cel mandat za uh, zakonodajne dejavnosti. V prvi polovici leta 2019 um, se bomo um, osredotočali predvsem na večletni finančni okvir in drugo zadeva, to ne bo cel semester za zakonodajno dejavnost. Ehm, kajti vsi se bodo pripravljali na volitve, ki bodo eh, konec maja 2019 in praktično to pomeni, da bodo poslanci in poslanke, predvsem doma v svojih volilnih okrožjih, in da se bodo osredotočili na volilni vidik, eh, vidik volitev njihovega posla. Ampak eh, kljub temu imamo še čas, da zagotovimo rezultate kot zakonodajalci. Zakaj? Zato, ker smo bili izvoljeni za to, da oblikujemo zakone v, za Evropsko unijo in zato želim, pozvato, pozvati avstrijsko predsedstvo, da se zaveda te pomembne naloge, da lahko zaključi to delo. Mi smo pripravljeni za kompromis za, ta, za, za te predpise, tako da bo ta uh, dosje zagledal luč sveta, potem ko je dolgo bil v temnem predoru. Uh, omenil sem nekaj torej, pomembnih vidikov iz vizumskega zakonika, sedaj pa bomo slišali še druge predstavnike. Prvi je predstavnik avstrijskega predsedstva in sicer je to predsednik delovne skupine za vizume, gospod Karl August Lux. Beseda je vaša. Gospod poročevalec, gospe in gospodje, Prevzeli smo dosije, tako kot je že povedal poročevalec, ki je na mizi že kar nekaj časa. Avstrijsko predsedstvo si je zastavilo za cilj, da ta vizumski zakonik zaključi še v času avstrijskega predsedovanja. Zavedamo se, da to časovno okno ni prav veliko in da se bo počasi zaprlo po našem predsedovanju. Evropska komisija je 14. marca tega leta ponovno predložila predlog. Ta predlog je bil že predmet razprave v svetu. Dogovorili smo se za skupno stališče uh, iz katerega um, izhaja tudi mandat za pogovore z vami, za to, da se jaz pogovarjam z vami. Ta mandat se, um, je zelo blizu predlogu komisije. Ta predlog se nam zdi zelo uravnotežen in cilj mandata je, da bi. Um, oblikova, da bi ohranili odprto celino za pripadnike tretjih držav in da bi potovanja um, bila čim lažja. Če vi, gospod poročevalec, pravite, da gre za turiste, se z vami v celoti strinjam, tudi moja država je zelo odvisna od turizma in tudi mi, vi, tako kot mnoge druge države članice, um, z velikim zanimanjem spremljajo ta dosi, predvsem za spodbujanje turizma, pa tudi za druga namene potovanj. Obenem pa je seveda pomembno in smo zavezani ohraniti varnostne standarde za državljane in državljanke. Kateri ukrepi so predvideni v tem predlogu? Eden od teh ukrepov je, da eh, bi v prihodnosti imeli um, lažje dostopne vizume za večkratni vstop. Um, torej, potnikom želimo dati možnost, da če so imeli že v preteklosti vizume, da v pre prihodnosti avtomatsko lahko dobijo dolgotrajne vizume vse do petletne veljavnosti teh vizumov. V tem vidimo zelo pomemben instrument za spodbujanje uh, poslovnih stikov, pa tudi za spodbojanje turizma. Nadaljna olajšava je um, elektronska vloga v okviru um, ofenzive za digitalizacijo, ki jo bodo morale izvesti države članice, naj bi prosilec um, še lažje uložil to prošnjo in sicer digitalno, če to želi tako, da preprečimo Um, uporabo papirja in tudi potrebna potovanja do teh služb, ki eh, zbirajo prošnje. Torej, tako bo možno vložiti tudi po digitalni poti to prošnjo in to seveda olajšava, olajšuje zadevo. Potem zvišanje vizumske pristojbine 2006 je na zadnje bila določena višina te pristojbine vmesnem času pa je na mizi predlog, da se ta pristojbina zviša od 60 na 80 evrov. Ta, to zvišanje eh, je v glavnem v skladu z um, inflacijo, tako da smo pravzaprav na istem nivoju kot 2006 kljub temu bo težko ravnati, delati um, s pokrivanjem stroškov, vendar si se trudimo. Torej, prihodki naj bi um, bili takšni, da lahko zagotovimo dovolj osebja in opreme, tako da bodo uh, vlagatelji um, lahko izvedli ta postopek na čim bolj enostaven način in to v Evropi, kjer so vlade eh, prisiljene varčevati. Vizumska politika je osrednji element v odnosih s tretjimi državami in je lahko tudi vzvod za spremembe na drugih političnih področjih, naprimer pri boju proti korupciji, pri dobrem upravljanju ali vračanju. To zdaj ni nekaj novega. Že leta um, imamo, smo se pogajali o sporazumih o olajšanju dostopa do vizumov s tretjimi državami um, in ta, te sporazume smo vidno povezovali s sporazumi um, o vračanju, torej z voljo um, preuzeti državljane back-to-back -back sporazumi. In zato je seveda dosledno, da se tega držimo tudi tu to, kar smo v številnih sporazumih s tretjimi državami že začeli izvajati. Um, dokaz, da to funkcionira, je primer Bangladeša. E, prej so bili veliki problemi pri vračanju um, državljanov iz Bang Bangladeša. E, države članice pa so potem iz um, pa so potem um, torej, um, se odločile za uporabo takšnega vzvoda, ki funkcionira po stopnjah in ki ne pomeni, da vsi takoj potrebujejo vizum, temveč eh, to gre po stopnjah in to naj zadine predvsem tiste, ki so krive za te. Um, nepravilnosti in zato naj se to tiče eh, v prvi vrsti imetnikov diplomatskih potnih listov. Um, razen tega so z, predvidene višje pristojbine in olajšave iz novega vizumskega zakonika za trite države, kot so večkratni vizumi Torej, v teh primerjih se naj pač ne uporabijo, če tega sodelovanja tretje države ni. In um, um, torej, tu smo uporabili oziroma nadaljujemo z uporabo instrumenta, ki je že več let uspešen in primer Bangladeša je uh, sprožil pozitiven učinek že s tem, da smo zagrozili uporabo tega vzvoda. Potem um, oddajanje storitev na vzven outsourcing, tudi to um, so predpisi stroži, v prihodnosti je predvideno, da naj bi enkrat na leto preverjali delovanje ponudnika, zunanjega ponudnika storitev, um, tako da um, se prepriči zlorabo, katere žrtve so predvsem vlagatelji um, še ena točka, ki se nam zdi pomembna, je zastopanje, zastopstvo. Torej, Schengen je seveda zgodba o uspehu um, in posamezne države Schengena. Eh, se lahko tudi vzajemno zastopajo. Naprimer, Avstrija ima 65 vizumskih mest po vsem svetu s svojimi konzulati v sodelovanju z outsourcingom in s eh, predstavništvi drugih držav imamo veliko več uh, mest, kjer je možno vložiti prošnjo za vizum v Schengenu in to nam je uh, uspelo z vzpostavitvijo takšne mreže in to želimo še okrepiti in vse države članice spodbuditi, da um, se še zgosti to omrežje. Problematično pa bi bilo, če bi iz tega naredili obveznost, tako kot je to predvideval prvotni predlog. Dober primer vidimo na od tokih Fiči, kjer je um, za eno državo bilo preveč prevzeti predstavništvo vseh in potem je tudi ta država zaprla tam svoj konzulat. Tako je za tretjo državo ostala še težja situacija, kot je obstajala prej. Majhne države, predvsem majh, manjše države članice in tudi večje morajo um, biti sposobne kalkulirati eh, z možnim obsegom prošen za vizum, kajti treba je za to zagotoviti osebje, poslopja in tako naprej. Tako kot je pokazal primer Fiči, so pa tudi še drugi primeri, to lahko vodi tudi do težav, takrat, ko nimamo potem več pod nadzorom postopka samega. Torej, v glavnem je predlog komisije zelo uravnotežen. V glavnem lahko rečemo, da je svet eh, sledil predlogu komisije, ampak če se več institucij ukvarja z nekim predlogom, so stališča vidno različna, se stališča razlikujejo. In naša želja je, da bi se vse strani um, dogovorili za kompromis in izkazali pripravljenost za kompromis. Mi smo motivirani, da v medinstitucionalnih pogajanjih s parlamentom in komisijo zaključimo ta dosi še pred avstrijskim predsedovanjem, ali nam bo to uspelo, bo odvisno seveda od nas vseh od vas, od Evropske komisije, pa tudi od sveta, že sedaj se veselimo dobrega in konstruktivnega sodelovanja z vami. In ob koncu se vam želim zahvaliti za pozornost in se veselim nadaljne izmenjave z vami in dela. Hvala, gospod Lux, tudi mi se veselimo, veselimo teh medinstitucionalnih pogajanj tu potrebujemo dodaten zagon, tako da bomo omogočili um, zaključek tega postopka. Sedaj pa dobi besedo za komisijo gospa Jolanda Galjego. Hvala lepa. Eh, slišali smo že, da se predlog eh, komisije osredotoča na izboljšanje operativnih eh, vidikov postopka. E, torej, tu je nekaj učinkovitih elementov, ki naj bi olajšali e, postopek. To je pomembno, želimo olajšati postopek za prosilce. In nekateri vidiki so zelo zanimivi in sicer komisija bi predlagala. E, e, zaprosilo eh, vizumov eh, dolgo vnaprej, se pravi šest mesecev eh, vnaprej oziroma devet eh, mesecev vnaprej za pomoršake. Eh, prosilci bodo lahko hitreje prejeli odločitev o izdaji vizuma. Mi predlagamo deset dni z možnostjo za podaljšanje v individualnih primerjih, kjer je treba bolj natančno eh, preučiti prošnjo. To je bilo že omenjeno, dodali smo nove elemente v primerjavi s prejšnjimi predlogi. E, tu imamo povišanje prispojbine. E, Eh, zato, da bodo eh, lahko države članice imele dovolj finančnih sredstev za obdelavo teh prošenj. Potrebujemo jasna, harmonizirana pravila za vizume za več vstopov, daljše trajanje in nov element je tudi, da se uporablja eh, tudi vizumska politika v kontekstu ponovne politike oziroma politike ponovnega vračanja. E, torej mi imamo e, pač seveda e, sporazume o ponovnem vračanju, vendar tu imamo zelo pregledna pravila. Glede finančnih verov mi predlagamo, da se povišajo pristojbine ki so enako visoke od leta 2006, 80 evrov. Sedaj je predvideno rahlo povišanje in Eh, s temi dodatnimi sredstvi bodo eh, lahko države članice plačevale svoje kadre in ponujale dobre storitve. Mi upoštevamo tudi, da ta prestojbina predstavlja samo majhen eh, delež celotnih stroškov in to naj ne bi odvračalo od potovanj v EU potem pa eh, vizume za več vstopov, ti lahko trajajo do, do pet let. Predvideli smo tudi tako imenovani kaskadni mehanizem, postopno povišanje v eh, skladu z pravilno uporabo prejšnjih vizumov. Na ta način eh, bodo prihranili eh, tako. Eh, prosilci kot tudi izdajatelji in poleg tega bodo imeli tudi vizume za večkratni vstop, eh, ki bo eh, dele časa veljaven. To bo tudi koristilo turistični industriji. Ta predlog eh, želi tudi zagotoviti, da se izboljša sodelovanje s tretjimi državami, ko gre za ponovno, uh, ponovni sprejem uh, zavrnjenih uh, prosilcev za azil. Uh, to je pomembno tudi v okviru upravljanja uh, meja. Torej, to je tudi nek vzvod, ki ga bomo lahko uporabili v sodelovanju. Komisija je tudi eh, hotela predlagati eh, ukrepe, če partnerska država ne sodeluje eh, dovolj. In tu imamo postopke, ki se uporabljajo od primera do primera ob uporabi objektivnih kriterijev. Ta novi pristop bo seveda učinkoval tudi na možnost potnikov, da zaprosijo za vizo. E, torej, e, proces šengenskih vizumov naj bi bil enostaven, varen in študija kažejo, da bi bilo dobro, da se vizumi izdajo tudi na zunanjih e, mejah. Tu bi imeli posebne scheme in pogoje. Na ta način se omogoča tudi lažji vstop za potnike v EU. Eh, torej, mi se še naprej eh, veselimo pogovora s svetom in parlamentom. Upamo, da bo predlog hitro sprejet, Želimo si, da bi predlog eh, sprejeli še v tem mandatu in mi bomo storili vse za to, da to uresničimo. Hvala lepa, hvala lepa za to poročilo v imenu komisije. Sedaj so tu določeni ki, deležniki, ki so zainteresirani za naš eh, dosje in besedo bodo dobili v skladu z eh, vrstnim redom, kako sedijo. Najprej gospa Marta Mačado ki zastopa eh, organizacijo Hotrek. To je eh, organizacija, ki zastopa hotele, restauracije in kavarne v Evropi in net. Prosim, beseda je vaša. Hvala, gospi in gospodje. Najlepša hvala, da ste povabili organizacijo NET na to predstavitev. Jaz bom torej govorila o, v imenu Evropskega združenja NET. Eh, ki združuje osem turističnih organizacij. Ampak kaj prinaša turizem Evropi? 27 eh, milijonov delovnih mest in eh, to je največja socioekonomska dejavnost v EU. Ampak dejstvo je tudi, da Evropa zgublja tržni delež in to se bo verjetno tako nadaljevalo. 2015-2016 je prihod mednarodnih turistov eh, bil nižji zaradi terorističnih napadov, vendar že lani je prišlo do spet povečanja za 8 odstotkov pri prihodu turistov v Evropo. Torej, um, potrebujemo revizijo šengenskega zakonika, da bo to privlačno za turiste in da bo to povečalo rast. Um, predlog 2014. Uh, eh, vidimo v drugačnem kontekstu kot ta predlog v letošnjem letu. Ampak na vsak način moramo upoštevati, da je ocena učinka 2014 pokazala, da eh, olajšani vizumski postopki lahko ustvarijo 1,3 milijona dodatnih delovnih mest. Zato je eh, sedaj izziv ta, kako um, um, zagotoviti, da bomo imeli korist, obenem zagotovili pa tudi varnost. Um, Potekala so posvetovanja o šengenskem vizumu. Ena tretjina vseh anketirancev je rekla, da so izkušnje uh, z šengenskim e, vizumom takšne, da jih odvračajo od potovanja v Evropo. Zato potrebujemo e, lažke, lažje postopke, ki e, je tudi cenovno zanimiva in seveda mora biti v skladu z varnostnimi zahtevami na mejah. Pozdravljamo dejstvo, da je komisija hitro predlagala nov, um, vložila nov predlog in um, Slišali smo, da se zmanjšuje upravno breme, za nas je pomembno, da se lahko um, um, obravnava ta vloga v desetih eh, dneh na mesto v petnajstih eh, in potem um, um, um, možna je uporaba sodobnih um, instrumentov. Um, člen 81 8 mora eh, vsebovati isto idejo in veseli smo, tako kot smo slišali že danes, da je možno eh, z, eh, zaprositi za vizum na zunanji meji, to spodbuja turizem, ampak to je treba storiti upoštevajoč vse varnostne ukrepe. Eh, kljub temu imamo tudi nekaj eh, pomislekov, predvsem kar zadeva vizum za večkratni vstop. Seveda smo za ekstremizem intenzivno uporabo tega vizuma, vendar kaskarni sistem, ki ga predlaga komisija, uh, ima tudi slabe strani in sicer težko ga je razumeti za potnika, ko to bere. In razen tega, samo omejeno število turistov um, izpolnjuje tudi samo prvi kriterij. Zato predlagamo, da bi eh, ta večkratni vstop eh, bil odobren potniku, ki je uporabil dva vizuma v dveh letih, kar zadeva podporne dokumente. Nasplošno menimo, da naj bi imeli harmonizacijo podpornih dokumentov, kljub temu pa imamo specifično pozicijo, ko gre za dokazovanje nastanitve. So primiri, ko so rezervacije bile stornirane ali ko nekdo ne pride ali uporabi tudi napačno kreditno kartico in za um, turistične operaterje je to težko, kajti um, če ne ve, eh, koliko ljudi v, v, je v skupini, je tudi težko zaprositi za vizum. Torej, če vizum, vizum, se ne, vizum se ne odobri, če ni dokaza o nastanitvi v hotelu. Zato potrebujemo večjo pružnost. Torej, bodi si dokaz o nastanitvi ali tudi zadostna sredstva ali tudi informacija turističnega operaterja, da se obravnava prošnja za eh, rezervacijo hotela in to je v skladu z členom 41. USB in eh, eh, tudi ustrezno prilogo. In ko gre za stroške, imamo seveda pomislike um, glede zvišanja stroškov, predvsem, ko gre za mladoletnike do 12. leta. Um, vemo, poznamo stališče držav članic, uh, Eh, ki pravijo, da so administrativni stroški, da jih je treba pokriti in da se pristojbina dolgo ni povečala, ampak menimo, da je to malo kratkovidno, kaj ti ekonomske dejavnosti. Um, um, um, turistov iz tretjih držav prispevajo k dvima odstotkoma v BDP. To je pravzaprav tudi naložba. So pa tudi še drugi stroški, ki so povezani z vizumskim postopkom, um, zdravstveno zavarovanje, potem dodatni um, dokumenti, potem potovanje do konzulata in tako naprej. To vidimo kot, v tem vidimo veliko breme za turista. In včasih si morajo ljudje vzeti tudi dopust, da vse to uredijo. Zato je naš predlog, da bodi si ne pride do zvišanja pristojbine ali revizijo je treba kompenzirati z nižanjem drugih stroškov in sicer, da se um, prošnja za vizum lahko oda tudi v, drugem, v konzulato druge države članice. Um, slišali smo, da so vključeni tudi zunani izma, izvajalci, ampak na vsak način je treba zagotoviti te možnosti. Na koncu želim povedati, da je digitalizacija uh, eh, prošen za vizum nujno potrebna. Um, prenos uh, In eh, izdaja vizumske nalepke še vedno eh, poteka na papirju, interoperabilnost sistemov je treba zagotoviti in vemo, da se s tem že ukvarjate, ampak eh, ETS in vi, vi se morate eh, delati z roko v roko. In, um, um, države članice morajo, morajo poskrbiti za to, da eh, bo zagotovljeno njihovo zastopstvo, predstavništvo v čim več državah. Hvala, gospa Mačada. To je bil sedaj turistični sektor, ki ima seveda legitimne interese na tem področju in tudi pričakovanja, da dejansko premagamo te zelo okorne uh, postopke, ki veljajo sedaj za odobritev vizuma za vstop na ozemlje Evropske unije. Sedaj pa bomo slišali eh, strani ponudnikov zunanjih storitev. Z nami je Chris Dix, eh, ki je eh, vodja Business Development VFS Global, ki bo podal svoje mnenje o, tem, eh, o tej temi. Gospod X, beseda vaša. Hvala lepa, poročevalec. Eh, hvala lepa, da me je eh, povabil Evropski parlament, da predstavimo naše mnenje. Torej, dobro nas poznate. Mi smo del skupine EQT in v letu 2001 so izumili pravzaprav outsourcing eh, vizumov in mi vemo, da so se storitve od tedaj spremenile. Mi skrbimo za 59 vlad v 139 državah in imamo več kot 2630 centrov za uh, vlogo. Um, Eh, in eh, mi imamo velik del trga, nismo pa eh, monopol, smo konkurenčen posel, na tem področju je dejavnih veliko podjetij in zaradi tega se trudimo, da bi izboljšali storitve tako za prosilce kot tudi vlade, ki so naše stranke. Outsourcing pa je včasih povod za nesporazume. Naj nakratko razložim koncept. To bo pa prva točka. Potem pa eh, bom eh, predstavil eh, izboljšave, do katerih je prišlo zaradi outsourcinga, zaradi poverjanja teh nalog zunanjemu podjetju. In tretjič bom dal tudi nekaj predlogov, kako bi izboljšali določbe za outsourcing in kako bi lahko potem dajali še boljše storitve. Naj tudi najprej spomnim eh, na to, kaj je outsourcing pri vizumih, eh, da eh, bi tudi pregnal napačne predstave. To seveda ne pomeni, da mi sprejemamo odločitve. Eh, ponudnik eh, storitev ne vpliva na odločitev o vizumu. Eh, ponudnik storitev upravlja samo administrativne naloge, zbira vloge, analizira vsebino, svežne pošilja v konzulat in potem, ko konzulat pregleda prošnjo in sprejme odločitev, organiziramo pač vnos v potni list in podobno. Vse to na natančno spremljajo tudi vlade in eh, mi pozdravljamo predloge, da bo prišlo do še večjega nadzora. Eh, Mi eh, pozdravljamo konkurenco, ne želimo pa, da bi slaba podjetja eh, rušila zaupanje, ki smo ga vzpostavili eh, z eh, vladami. Zaradi tega si želimo še bolj stroge minimalne standarde. Sedaj pa k moji drugi točki. Outsourcing je rešitev za vlade, ki želijo izboljšati kakovost eh, vizumskih storitev v okolju, ki je polno izzivov. Eh, ne bi našteval eh, izzivov, poznate jih medijih, vse več je um, prošen, več kadrov je potrebnih, več prostora, zaradi vsega tega nastajajo dodatni stroški. Mnoge vlade se soočajo hkrati s proračunskimi problemi. Uh, torej, zunanji ponudniki lahko prilagajajo uh, prostore, uh, in eh, tudi pristojbine. Eh, to pomeni, da potem lahko seveda tudi bolj investirajo v eh, storitve, ki jih ponujajo. Torej lahko prilagajajo prostore, število kadrov glede na pričakovanje varno število prošen. Lahko se prilagajajo eh, začasnim fluktuacijam, lahko se prilagajajo sezonskim spremembam in izkušnje so pokazale, da konzulati dosti krat ne morejo tako fleksibilno prilagajati število zaposlenih kot ponudniki storitev. In ta prilagodljivost eh, odpravlja dolge čakalne vrste, ki smo jih eh, včasih videli pred konzulati. Včasih so začeli čakati sredi noči in tako tako je eh, pravzaprav prišlo tudi do izsiljevanja. Naprimer, dosti krat so mesto v eh, vrsti eh, prodajali po visokih cenah. Se pravi, dostop do vizumskih okenc v konzulatih je samo v teoriji bil brezplačen. Outsourcing pomeni, da lahko javnost zaprosi v boljših eh, pogojih, dogovori se za termin in s tem ne čaka v vrsti konzulat. Ni treba več sprejemati prosilcev in eh, opravljati rutinskih administrativnih nalog. To pomeni, da lahko več časa posvečajo eh, večjemu številu prošen, zlasti seveda se v Eh, sezoni eh, krajšajo roki s tem. Z eh, outsourcingom prosilec ve, da ko pride, da bo v eni uri postopek zaključen. Ko sem bil odgovoren za vizumske operacije v Indiji v začetku 2000, čih let za Združeno kraljestvo smo morali zagotoviti, da prosilci dobijo odločitev uh, isti dan. Bili smo ponosni na to, vendar nismo se zavedali, uh, s kolikšnimi težavami se soočajo. Morali so potovati celo noč, uh, čakati v vrstah z malimi otroki. Uh, torej, outsourcing uh, je nekaj, kar so sprejeli prosilci kot izboljšanje in uh, Eh, mi zagotovimo, da so prosilci dobro pripravljeni na eh, obisk pri nas eh, in postopek je za njih je manj zahteven. Ugotavljamo, da je če dalje več prošen za vizume po uvedbi outsourcinga. Sedaj pa k tretji točki in zaključkom. Da bi izboljšali storitve, Eh, potrebujejo zunani ponudniki fleksibilen pravni okvir, krati pa tudi stroge standarde, eh, ki zahtevajo izboljšanje kakovosti storitev. Eh, evropski pravni okvir za urejanje outsourcinga je koristen za vse, za ščiti namreč prosilce, vlade, kot tudi zunanjega ponudnika, saj dobi pravno varnost za svojo aktivnost. Te uredbe morajo biti dovolj fleksibilne, zato da se prilagajajo prilagajajo novim potrebam in tehničnim razvojem. Šengenske članice bi morale izkoristiti eh, vse to za to, da promovirajo turizem, eh, poslovanje in ekonomsko rast. Eh, vizumski kodeks je bil sprejet, ko se je outsourcing šele začenjal. Od tedaj pa so se vlade in zunanji ponudniki naučili sodelovati. Postali so partnerji in skupaj iščejo storitve, s katerimi bodo KOS pri upravljanju vizumskih storitev. VFS eh, je eh, eh, pozitivno ocenil izboljšave Evropske komisije na tem področju, vendar dodatne izboljšave so možne in na ta način bi bilo mogoče dati prosilcem še boljše storitve. Tako, naprimer, za spremljanje Eh, amadmajem eh, je eh, lažje odpirati satelitske centre v državah, kjer ni šengenske države članice. Take satelitski centri so bistveno izboljšava vendar eh, eh, ta proces eh, vključuje visoke stroške za zunanje ponudnike, zaradi tega, ker je malo prosilcev in zaradi tega predlagamo, da ta koncept vključuje ne zgolj države, kjer ni šengenske države, temveč tudi mesta, kjer ni prisotne šengenske države. Na ta način bi dejansko storitev prinesli na prak ljudi. Potem se zastavlja vprašanje omejitve pristojbin. Nikjer ni povedano, ali ta pristojbina vključuje davek ali ne. Mi bi eh, želeli, da se eh, maksimum določi pred obdavčitvijo plus eh, lokalni davek. Pomembno je, da je prosilec eh, zadovoljen z našo storitvijo. Prosilci nikoli niso izražali pritožb eh, zaradi naših pristojbin. Pripravljeni so plačati za dobro storitev. Eh, v šengenskih državah so stroški vizuma dokaj nizki v primerjavi z drugimi državami, ki vabijo veliko turistov. Kar je pomembno za vlade in prosilce je kakovost storitev zunanjih ponudnikov. Mi pozdravljamo dejstvo, da bodo šengenske države bolj natančno spremljale eh, kakovost. Eh, eh, standardi so določeni v prilogi 10 vizumskega kodeksa in mi pozdravljamo še strožje standarde. Na ta način bodo prosilci dobili dobre storitve brez kritih stroškov in upamo, da bo parlament tudi pripravil take zahteve. Ob koncu vam želim zagotoviti, da VFS Global ve, da je outsourcing eh, odvisen od kakovosti storitev za vlade in prosilce za vizume. In zaradi tega tudi delamo vse, da bi še eh, izboljšali eh, te storitve, saj investiramo v inovacije. Zagotoviti hočemo, da se pripravljamo na zahteve prosilcev in vlad jutri in pripravljamo se tudi na dobre digitalne storitve. Hvala lepa. Hvala. In sedaj sledi naslednji gost, Tim Springet, ki je predstavnik Evropskega združenja lastnikov ladij, ladjarjev. Hvala, gospod poročevalec. Hvala za to, da ste mi dali priložnost, da lahko spregovorim na tej predstavitvi. Sem predsednik eh, odbora za socialne zadeve Združenja evropskih ladjarjev, pri čimer zauzimamo um, stališče do vseh zadev, ki se nanašajo na posadke ladi. Um, um, vendar danes zastopam tudi združenje delavcev, Evropsko združenje delavcev v prometu na splošno. Skupaj z njimi smo pripravili ta, ta to stališče. Ti dve organizaciji skupaj z Mednarodno zbornico za ladijski promet in Mednarodnim združenjem delavcev v prometu, torej mi smo vsi pripravili skupen odgovor na posvetovanje komisije že na začetku tega leta, preden je bil um, predložen ta predlog komisije 14. marca. 90 odstotkov vsega blaga prevažajo tovorne lale, ladje preko pristanišč po vsem svetu. Pristanišče EU sta, so med najbolj poslovnimi in so tudi kraji za eh, tisoče pomorščakov, ki tam zapušči, zapustijo ladjo ali grejo na ladjo ali tudi vzamejo do, kratek dopust na obali. In to je seveda povezano med eh, gibanjem pomorščakom in olajšanjem um, mednarodne trgovine, kar zadeva varnost in nezakonite migracije, je profil tveganja pomorščakov zelo nizek. Večina pomorščakov dela na ladjah proste plovbe eh, z neregularnimi, nerednimi itinerariji in se pravzaprav ne bi dosti vnaprej, v katero eh, pristanišče bodo plula in zato je treba potovanje organizirati pogosto na hitro in tudi um, prošnje za vizume je treba um, obravnavati zelo na hitro. Mnogo let eh, so pomorščaki iz tretjih držav imeli težave dobiti vizum, zato da vstopijo, ponovno vstopijo ali tranzitirajo na šengenskem območju zaradi postopkovnih težav ali tudi zaradi razlike pri razlagi pravil. Predlog, da se revidira vizumski zakonik, je priložnost, da se prizna, posebna narava zaposlovanja na morju in tudi bistven prispevek pomorščakov k našemu blagostanju. V tem pogledu pozdravljamo vključitev definicije pomorščakov v členu 2.12. Eh, to naj bi zagotovilo, da noben pomorščak ne bo padel skozi rešitke. Po, pozdravljamo predlog v 9. členu, da se razširi obdobje um, veljavn, oz, oziroma da lahko um, pomorčaki devet mesecev pred uporabo zaprosijo za ta vizum. Kaj ti treba upoštevati posebne delovne pogoje pomorščakov in razen tega predlagamo, podpiramo spremembo 23. člena, ki bo zmanjšalo čas obdelave prošen z 15 na 10 dni. E, to bo koristilo pomorščakom. Um, ker bodo tako lažje potovali na šengensko območje tudi kratkoročno. Najbolj ključna zadeva za pomorščake je razpoložljivost vizumov za večkratni vstop. E, in sicer, da to lahko dobijo v ambasadah in konsulat, konzulatih v izvorni državi. Um, vizumi za enkratni vstop um, povzročajo velike težave za um, Eh, pomorčake, da grejo iz ladje ali stopijo na ladjo v različnih državah. In zato je, um, so ti vizumi za večkratni vstop eh, v interesu turistov, pa tudi eh, poklicev, kot so pomorščaki. Um, um, sedaj je tako, da piše, da oziroma v prejšnjem šengenskem zakoniku je pisalo, da bodo um, vizumi za večkratni vstop izdani pomorščakom, sedaj pa piše, da se jih lahko izda. To je poslabšanje. Predvsem 24. člen 2a eh, um, uvaja kaskarni sistem eh, glede določitve upravičenosti za vizume za večkratni vstop. In eh, sicer je tri, bilo treba uporabiti tri vizume v dveh letih, za pomorščake pa je to težko izpolniti, ta pogoj, kajti pomorščak, ki je na morju 8 mesecev in potem ostane 4 mesece doma, preden eh, gre spet na morje in to je um, običajno delo pomorščakov, dobi um, na dve leti samo dva vizuma. In zato tu je povedala tudi že gospa Mačado, želimo, da se spremeni člen 2a. Se pravi, da bo vstopni kriterij za kaskado znižen na dve leti, dve, dva vizuma v predhodnih dveh letih. E, tako kot je predlagano v členu 24.2c, vizumi za večkratni vstop se lahko izdajo osebam um, ki so prej omenjena. Specifičen sklic na pomorščake pa se ne pojavi več. Um, nobene utemeljitve um, nismo slišali za poslabšanje teh pravic pom pomorščakov in sicer tudi, da so zamenjali šel zmej. Mi želimo, da se spet uporabi šel v 24c, v členu 24.2c kar zadeva posebne delovne pogoje pomorščakov in v obrazložitve memorandumu je priznano, da so to posebne okoliščine in zato je to treba ustrezno upoštevati tudi v pristojnem členu. Obvezni vizumi za večkratni vstop bi pomenili večjo predvidljivost in pomorščaki ne, pomorščakom ne bi bilo treba zaprositi za vizume na šengenskih mejah, eh, kaj ti države članice vizume na mejah izdajo v manjš, manj, majhnem številu in to seveda otežuje delo pomorščakom, ustvarja tudi velik stres, eh, kaj ti to eh, lahko upočasni postopke in s tem um, potrebujejo tudi več časa, da pridejo domov, da se vrnejo domov. In razen tega je pomembno, da imajo pomorščaki možnost, da zaprosijo za vizume ob šengenskih mejah, ampak norma naj bi bila uh, vizum za večkratni vstop. Tako bi tudi osebje pri mejnih kontrolah bilo razbremenjeno, pomorščakom pa bi bilo lažje. Žal nam je, da seznam dokumentov za prošnjo uh, ni. Um, Naštete na izčrpen način v 14. členu. Uh, um, agenti posadke morajo pomagati pomorščakom s številnimi dokumenti vsak dan in včasih eh, je tudi nekonsistentnost nekonsik, eh, informacij strani držav članic, kateri dokumenti so potrebni. Tu potrebujemo večjo jasnost in gotovost. Zelo smo zaskrbljeni, da bi pomorščaki um, lahko bili žrtve, da se vizumi za večkratni vstop um, pogojujejo z sodelovanjem držav izvora eh, glede na vračanje nezakonitih prisiljencev. Ta postopek um, omogoča, da se vsi državljani te države izločijo iz pravice do pridobitve vizuma. In zato bi bilo pomembno, da se ne samo prizna posebna narava načina potovanja pomorščakov iz poklicnih namenov, temveč tudi to, da je njihov eh, profil tveganja zelo nizek. To je treba zapisati v člen 25a. Pozdravljamo dejstvo, da bodo pomorščaki še naprej lahko zaprosili za vizum na šengenskih mejah. Maj Komisija predlaga v členu 36.2a, da se um, odpravi eh, priloga 9 kodeksa zakonnika in da se sprejmejo operativna navodila za izvedbene akte za posodobitev prilo, priloge. In v ta proces želimo biti vključeni, tako da bodo um, upoštevane tudi želje pomorščakov in te industrije. Um, pomorščaki um, omogočajo in prispevajo k trgovini na morju in to ne more od, biti odvisno od njihovega državljanstva in zato tudi ne morejo, se ne more od njih zahtevati, da izpolnjujo restriktivne pogoje, ki jih izpolniti sploh ne morejo. Hvala. Hvala za ta prispevek. Sedaj pa eh, pozdravljamo profesorja Di Filipo. Dobrodošli. Sedaj bomo slišali še akademski pogled. Med nami je profesor Marčelje Di Filipo, ki je profesor za mednarodno pravo na Univerzi v Pizi. In sedaj nam bo, mm, bo poskrbel za akademski eh, prispevek. Eh, torej, ki so deficiti sedanjega vizumskega kodeksa in kaj je treba spremeniti. Hvala lepa, rad bi se zahvalil odboru Libe, poročevalcu in sekretarijatu. Tudi jaz bi 10 sekund eh, svojega časa iz, koristil za da eh, izrazim solidarnost s tolmači, ki stavkajo. Upam, da bodo problemi razrešeni kar se da hitro. Eh, pripravil sem eh, eh, kratek povzetek. Najprej sem hotel pravzaprav omeniti svoje skrbi. Potem imam nekaj izbranih tem, ki zahtevajo neko razpravo ali pa komentar v tem postopku. Potem bom izpostavil določene probleme iz prve eh, verzije vizumskega eh, kodeksa. Nekatere problemi so re, že razrešeni, eh, drugi pa so novi. Hotel sem pokazati, da sem pravčil dosje, tudi zadnjo verzijo. Najprej uvodne opombe. Mislim, da vedno govorimo o vizumski politiki, vendar vizumska politika temelji na številnih pravilih. Eh, eh, vizumska politika je del eh, migracijskega in administrativnega prava, upravnega prava. Tu gre za tehnično uredbo, ki ima tehnične pravne določbe, vendar teh ne moremo izolirano obravnavati od osnovnih načel. Saj je treba upoštevati pravila Eh, vladavine prava, pravne države. Eh, mnoge določbe iz eh, vizumskega kodeksa so nastale tako, da imajo upravni organi, konzulati veliko diskrecijsko pravico, se pravi veliko možnosti presoje. To je lahko po eni strani dobro, po drugi strani pa Če se postavite eh, v položaj prosilca, bi to pomenilo, da skoraj da ne morete napovedati rezultat eh, prošnje in če eh, pride do zavrnitve, je težko razumeti, zakaj je prišlo do zavrnitve. Torej, razlogov prosilec ne more kar tako razumeti in prosilec. po zavrnitvi prosilec ne ve, eh, kako naj eh, pravzaprav uloži pritožbo. Če ne veste, zakaj so zavrnili eh, prošnjo, tudi ne morete iti odvetniku, ki bo branil vašo pravico. To je pač drugi vidik. Včasih se to pozablja. Mi govorimo o vizumskem zakoniku, o vizumski politiki in ne govorimo o tem. Mi imamo sedaj določene instrumente, ki jih predvedeva vizumski zakonik, ki so eh, pomembni za redno, običajno mobilnost. Če se torej eh, ne zagotavlja eh, redna, regularna mobilnost, se bodo ljudje odločali za irregularno, nezakonito to gibanje. Eh, se pravi, to je tudi eh, nevarnost eh, proste presoje pri teh prošnjah. Torej, pri vseh teh pravilih želijo upoštevati načela, kot so preglednost, nediskriminatornost, dobra uprava, eh, dostop do eh, pravice in podobno. Eh, seveda obstajajo določeni pogoji za uh, izdajo uh, vizuma uh, in obstajajo pravila za države, kako ravnati po uh, Eh, poteku eh, vizuma. Eh, vizumski kodeks v novem predlogu ne spreminja situacije, pravi, da lahko konzulat zavrne izdajo vizuma, se pravi, lahko reče ne, ker oseba ni na primeren način dokazala, da ne bo ostala eh, v državi po poteku eh, vizuma. In to je nekaj, kar eh, ni skladno z pravnimi načeli to je torej možnost, da nekdo reče ne, ko hoče reči ne. Se pravi, tu prosilec ne more napovedati rezultata in ne more se opreti na eh, osnovna pravna načela. In če si ogledamo eh, priročnike, bomo videli to logiko v podrobnostih. tu vidimo, če je nekdo poročen, ima otroke, ima tesne povezave s svojo eh, državo, je to dobro. Če si eh, pravnik, če si profesor prava, eh, če si državni uradnik, če si bogat, boš prejel vizo. Če si pa mlad, nimaš stalne službe, nisi poročen ali pa če prihajaš iz dela skupnosti, ki ni na vrhu družbe, potem imaš eh, dobre možnosti, da ne dobiš eh, vizuma, ker bodo pravzaprav uh, menili, da obstaja nevarnost, da ostaneš po poteku vize. Mislim, da je treba zelo natančno eh, opredeliti, kdaj lahko konzulati zavrnejo vizum. Dejstvo je, da je že dovolj, da mora prosilec predložiti veliko dokumentov. Že na podlagi vseh teh dokumentov je mogoče dobro odločiti o izdaji ali zavrnitvi eh, vizuma. Eh, potem utemeljitev eh, zavrnitve ali menimo, da je to dovolj eh, za pravno državo. Če rečemo, da je dovolj, da konzulat da kljukico uh, pri uh, kvadratku, kjer piše zavrne se zaradi nevarnosti za uh, javno varnost uh, ali uh, zavrne se, ker uh, niste dokazali jasno namen, da boste eh, zapustili EU. Eh, to je na videzna utemeljitev, ki je zelo eh, formalistična. Posameznik tu še vedno ne bo vedel, zakaj je prošnja zavrnjena. To ni sistem skladen s pravno državo. To je kot v srednjem uh, uh, veku, ko ni bilo vladavine prava na teh vidikih je treba delati bolj. Treba je torej navesti razloge, eh, zakaj se zavrne izdaja vizuma. To je treba okrepiti eh, v tem predlogu. Mislim, da to ni tako težavna zadeva. Evropsko sodišče je že povedalo, da v upravnih postopkih v zvezi s tujci Eh, ko se pač odloča o izdaji eh, dovoljenja za prebivanje, o vračanju oseb, eh, da tudi ko ni subjektivne pravice do vizuma, obstaja subjektivna pravica, da upravni organ pravilno uporablja zakonodajo, vsa obstoječa pravila. To je povezano tudi z drugo garancijo, ki je v tem predlogu. Ta predlog pozdravlja sodbo Evropskega sodišča o tem, da mora zavrnjeni prosilec dobiti pravico do pritožbe, sodne pritožbe. Kdorkoli ima izkušnje sodišči, ve, da če ni utemeljitve na upravnem aktu, eh, da se bo oseba težko odločila eh, za pritožbo. Se pravi, prosilcu je treba dati možnost, da eh, Eh, pritožbe na sodišču. Hkrati pa je treba upoštevati posebnosti te eh, situacije. Če živite v Afriki, v Južnji Ameriki, v Aziji in prejmete ne od konzulata in pravila predvidevajo, da morate iti v prestolnico, Eh, države, v kateri je konzulat in morate začeti tožbo v prestolnici države, da je to nemogoče. To ni pravica. Treba je olajšati eh, dostop do pravosodja, naprimer e-pravosodje in podobno. Torej ta vidik bi morali bolj resno upoštevati. Nadaljni vidik je okrepitev konzularnega sodelovanja v okviru Šengna in sicer ne samo v interesu držav članic, temveč tudi v interesu prosilca. Nihče ne preprečuje, da se to konzularno sodelovanje tudi za administrativni pregled negativnih e, sklepov se pravi, eh, eh, lahko se pomaga prosilcu, tudi naprimer pri iskanju odvetnika v dotični državi. Obstajajo različni primeri eh, pragmatičnih rešitev. In še zadnja stvar, torej, opravičujem se, ker sem prekoračil čas. V uredbi piše, da vizum ne daje avtomatične pravice do vstopa. To velja, vsa mednarodna praksa to potrjuje, vendar, ko dobim vizum, grem na potovanje v določeno državo, potrebujem pravičnost. Eh, da ne bo pri vstopu nekdo rekel, ne smeš eh, priti v državo. Torej, eh, to točko je treba bolj pojasniti, opredeliti. In potem pa še nekaj, o čemer so govorili tudi drugi. Obstaja možnost, da se imetniki vizumov kaznujejo zaradi vedenja njihove države. Zakaj naj bi prosilca sankcionirali, kaznovali zaradi tega, ker njegova vlada ne sodeluje pri vprašanjih eh, eh, ponovnega eh, sprejema? Torej, to je slaba določba. oseba je lahko zaprta eh, eno leto, ker njegova eh, država ne sodeluje pri postopku odstranitve z ozemlja eh, druge države. Hvala. <clears throat> Zdaj smo res slišali zelo različne prispevke in v bistvu dopolnilna mnenja, kar nam koristi pri oceni tega dosjeja. Hvala. Vsak je govoril o določenih vidikih, ki so se navezovala tudi na moj uvod, um, torej ko sem obrazložil, kaj je namen te predstavitve sedanja ureditev je preveč okurna, malo preveč tudi enostranska. E, to ste nekateri tudi ugotovili, predvsem profesor Di Filippo je v tem akademskem pristopu opozoril na to. Torej, mi želimo izboljšati to situacijo in vsi prispevki, ki so poudarjali pomin eh, premagovanja teh ne, eh, teh pomankljivosti. To se tiče milijone ljudi, ki želijo vstopiti na območje EU na bolj enostavn način, s tem, da prosijo za odobritev vizuma. Nekaj zadev je bilo Eh, ocenjeni tudi kot dobre, naprimer, ko gre za turizem ali za pomorščake, to sta pomembni industriji. V številnih državah eh, je to še kako pomembno in sicer, da se omogoči dostop do teh vizumov za večkratni vstop. Svetom se že leta pogajamo o tem, zdaj imamo tudi še nekaj časa za izmenjavo mnen, tako da poslanci, um, ki so v dvorani, pokomentirajo to, kar smo slišali. Um, vidim, da se je eno, dve prijavi. Najprej dobi besedo. Gospod, žal ne vidim imena, halo aho iz skupine IKR. Najprej bi in potem gospod Bikr. Skupina IKR se strinja s stališčem komisije in sveta. Um, želimo pa upoštevati tudi to, kar je povedal gospod Sprinklet v zvezi s pomorščaki in vizumi za večkratni vstop um, olajšanje dostopoma do vizuma in varnost, to je treba zagotoviti sporidno. Gre tudi za upanje med državami članicami tako kot deluje tudi šengenski sistem sam. Zato je bistvenega pomena, da vse države članice uporabljajo iste standarde in merila in da ni um, šibkih členov med državami članicami. Uh, posebej podpiramo očinkovito in sistematično uporabo vizumske politike kot vzvod, ko gre za sodelovanje s tretjimi državami, ki nočejo um, sprejeti svojih državljanov nazaj. Vesel sem, da se to orodje že uporablja in da je že pokazalo rezultate, vendar se nam zdi, da bi morali ti ukrepi doseči pravi cilj um, in sicer države, države in voditelje držav, ne pa da zaradi tega trpijo navadni državljani. Hvala. Mikrofon. Hvala. Gospod Bikar, želi besedo, prosim. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Zelo pozdravljam ta zelo, to zelo kakovostno predstavitev um, opozorili ste na številne vidike, o katerih smo že govorili v teku dela, ampak nekaj je bilo tudi novega. Ker eh, so pred nami pogajanja, ki eh, bodo humanitarne vizume obravnavali ločeno, eh, je jasno, da gre tu za poslovneže, za turiste, za. Eh, športnike in tako naprej. To je jasen cilj. Razen tega gre za vprašanja bona fide, ki jih je treba upoštevati. In vprašanje pomorščakov naj bi prav tako spet postala tema. Nis, ne vem, ali smo res vse vidike um, ustrezno upoštevali. Digitalizacija, e, stroški, vse to je jasno. Mislim, da smo si v glavnem enotni tudi glede tega, da eh, bomo nekatere probleme v zvezi z outsourcingom vizumov, da bomo morali razmisliti o tem. V misiji v Istanbulu sem videl, da so izkušnje dobre in da naj bi bil naš pristop do tega proaktiven. Primer, ki ga je navedel avstrijski predstavnik, predsed, eh, predstavnik predsedovanja, kar zadeva predstavništva, je eh, bil zelo razumljiv in tudi tu je treba izbrati pot dobrih praks. Strinjam se in zelo pomembno se nam zdi, da eh, seveda Uporabimo pošteno sodelovanje s tretjimi državami tudi zato, da uporabimo vizumsko politiko kot sred, sredstvo eh, eh, prisile, pritiska. In tudi v preteklosti smo bili s tem pristopom uspešni, v prihodnosti naj bi to še bolj eh, stopilo v ospredje. Hvala za vse te informacije in upam na dobro sodelovanje. Hvala lepa gospod kolega Bekar. Um, no, sedaj pa dobijo besedo še drugi poslanci. Hvala. Samo kratek komentar. Žal sem bila na drugem sestanku in nisem sledila predstavitvi ostalih gostov, slišala pa sem profesorja Di Filipa e, in um, to je bil zelo dragocen prispevek. Podpiram te, eh, Juan Fernando, in želim se zahvaliti za eh, to, da ste organizirali to razpravo v parlamentu. Moramo biti odkriti eh, med seboj. Jaz sem poročevalka za SD za reformo uredbe eh, Dublin, Dublinske uredbe, um, kajti ta temelji na kriteriju um, regularnega prvega vstopa in to je seveda že problematično, ker ni zakonitih poti za vstop v EU in zato je težko govoriti o neregularnem vstopu v dublinskem kontekstu. Torej, če želimo biti učinkoviti pri Eh, reševanju in boju proti tihotapljenju oseb eh, se ne moremo izogniti tem razpravam in kaj lahko ponudimo, kakšno možnost za varno in zakonito pot, za eh, to, da se zaprosi za azil v EU um, ta eksternalizacija meja z eh, platformami za izkrcanje se mi ne zdi pravilna in afriške države niso zainteresirane. To smo um, slišali v zadnjih dneh. Tunizija, Libija se ne strinjata s tem. Moramo se osredotočiti na humanitarne vizume, na programe preselitev. UNHCR se tudi zauzema za ta projekt. To je edina pot za boj proti eh, trgovanju z ljudmi. In brez teh možnosti ne moremo eh, zagotoviti pravice za zaprosilo za, za, za, prosilo za azil v EU. In vsa argumentacija ki jo je podal tudi eh, Juan Fernando, je seveda utemeljena. Tudi Barbara Spinelli želi komentirati. Jaz bi se najprej prisrčno zahvalila Juanu Fernandu za ustrajnost, trdovratnost, eh, s katero je vodil ta boj in ponovno se loteva tega boja. To je nekaj, za kar sem mu eh, globoko hvaležna in eh, pomagala mu bom, kolikor mi bo to mogoče. Poslušala sem tudi strokovne govore in sem imela neprijeten deja vu, ker sem se spominjala vseh pogajanj o modri karti. In to je tudi način za zakonit vstop, za zakonito prebivanje, za zakonito delo državljanov treh teh držav. Pogajanja so se izjalovila, ker svet ni ponudil zadovoljivih odgovorov v parlamentu. In podobne izkušnje je imel tudi Juan Fernando. Kar zadeva vizumski zakonik, me zelo zanima vprašanje vladavine prava, o katerem je govoril profesor Di Filippo. Če naj povem, kaj mi je najbolj pri srcu v naslednjih pogajanjih o vizumskem zakoniku, je to, da morajo biti vsi izrazi zasidrani v vladavini prava in ne smemo uporabljati argumentov, ki bi bolj eh, dali misliti o eh, nagibih, o težnjah cerkve recimo kazni, eh, treba je dokazati, da si iskren, odkrito srčen, da delaš v dobri veri. Vse to ni povezano z vladovino prava, to je bolj povezano z vero in eh, s priznavanjem svojih grehov. In to me zares zelo skrbi. Če v Evropski uniji opuščamo področju vladavine prava, se bomo znašli v čudnih eh, jezikovnih kraljestvih, ki smo jih že poznali v preteklosti, ki temeljijo na etnični pripadnosti, na dobri viri. To so zadeve, ki jih dobimo pred samo vladavino prava. Vprašanje, ki bi ga imela v zvezi s tem, je naslednje če, želim, če se želimo izogniti temu prepletu med psihologijo in spoštovanjem pravne države, eh, se lahko znajdemo eh, v okvirih korupcije. To se je dogajalo v preteklosti in to se lahko še dogaja. Če eh, sprejemanje državljanov tretjih držav ne deluje dobro, ko prihajajo sem eh, zakonito in zaradi gospodarskih razlogov. Me zanima, kaj pa mislite o eh, široki korupciji, ki obstaja na področju eh, vizumov, tako imenovanih golden vizumov. Gre za stvari, ki se dogajajo na Malti in tudi v drugih državah, recimo v Litvi in tudi v Avstriji tudi na portugalskem. Približno 11 držav izvaja nekaj takega, vendar ti, te scheme, ti programi zlatih vizumov obstajajo. Očitno nekaj ne deluje dovolj dobro v vizumskem zakoniku in so stvari preveč zapletene za prosilce. Hvala. hvala, poslanka Spinelli. Zelo me veseli to, kar ste povedali, tudi kot eh, predstavnica skupine GUE. Vse to, kar lahko storimo, zato da bomo eh, zagotovili veliko večino eh, v parlamentu, v odnosih do sveta, moramo postoriti vsi skupaj prav zato, da bo lahko prišlo do eh, konca eh, tega postopka v tem mandatu. Poslanka Dali, izvolite. Hvala. Želim si dodatna pojasnila. Svet, avstrijsko predsedstvo je omenilo, da želite, da prosilci vlagajo prošnje digitalno. In želim dodatne informacije o tem, ali to vključuje celoten proces ali ne. In razen tega želim bolje razumeti stališče komisije o tem. In tudi želim razumeti, ali je komisija izvedla oceno učinka digitalnega vizumskega sistema in Eh, o torej, vlaganju prošen eh, digitalno. Hvala, gospod Bikr, še enkrat. Ja, še enkrat eh, kratko dopolnilo. Potem, ko sem izrazil veselje nad tem, da obravnavamo vizumski zakonik brez humanitarnih vizumov, pa je kolegica um, vrgla v razpravo spet te humanitarne vizume, ker sledi po tem delu še del v humanitarnem vizumu, bi si želel, da sta predsta želim izkoristiti predstavnika, predsotnost predstavnika sveta in komisije, da nam kratko predstavita stališče do humanitarnega vizuma. To bi bilo zelo veliko pomoč. Hvala o humanitarnem vizumu bomo govorili v drugem delu te uh, predstavitve. Torej, tam se bomo koncentrirali na humanitarni vizum. Torej, drugih prijav ni, želim pa tudi sam še nekaj unesti v to razpravo. Tudi jaz si želim določena pojasnila. Govorili ste, gospod Sfrinklet, o pomorščakih zelo dolgo in verjemite mi, eh, ta pristop smo v pogajalskem procesu upoštevali v preteklosti. Ta industrija, ladjarska industrija in tudi delavci, torej pomorščaki, eh, Eh, to je tema, ki je pomembna, za, eh, za katero je pomemben vizum za večkratni vstop. Ampak pri tem reševanju na morju, ali to vpliva na delo pomorščakov, ali to uh, vnaša neko novo logiko v prakso pomorščakov. In kar je povedal Halo iz skupine IKR. Povezovanje vizumskega zakonika z politiko o vračanju, to je seveda um, o tem se lahko prepiramo. Nekateri v tej hiši, v parlamentu zastopajo tako stališče, drugi pa temu nasprotujejo. Torej, glede povezave med vizumskim zakonikom in uh, vračanjem. Izvajanje te klauzule, ali to ne bi škodilo navadnim turistom, navadnim prosilcem za vizume? In ali bi bilo možno, da se škodljivi učinki omejijo na elito teh tretjih držav, ki nočejo sodelovati v teh politikah readmisije. Torej, da bi posledice čutila elita, ne pa navadni turisti ali državljani. Mm, torej, sedaj ste slišali nekaj vprašanj in lahko odgovorite tako, kot želite, v vrstnem redu, kot želite. Imamo tudi še čas za drugi del te eh, Gabaldanskega mm, omizja, ko bomo govorili o humanitarnih vizumih. Gospod Lux, hvala, gospod poročevalec. To je bilo več vprašanj. um, <clears throat> bom začel od zadaj. Um, ta vizumski vzvod, koga zadine? Naš cilj ni, da bi kot delali s kosilnico ali škropilnico, temveč gre za usmirjene, usmirjene ukrepe, ki jih želimo uh, uvesti in to je primerljivo z ukrepi, ki že veljajo v uredbi 539 o suspenziji in sicer, da to velja najprej za elite in da ti ukrepi veljajo najprej za elite. Prav gotovo nas čaka še nekaj dela, ampak s tem nočemo obvirati turizma ali poslovnih potovanj. Temveč, kot rečeno, želimo, da so ti ukrepi ciljno usmerjeni, da potem elektronski kaprošnja za vizum. Tu smo še na začetku. Različne države članice so na različni stopni digitalizacije. Torej, pravzaprav gre za to, da se vzpostavi pravni instrument, ki omogoča elektronsko vlogo. To je seveda povezano tudi s kompleksnim vprašanjem elektronskega podpisa. Če eh, lahko si priskrbim elektronski podpis doma, v moji državi, ampak za Pakistanca, za Rusa, za Kitajca, bo verjetno težko si priskrbiti elektronski podpis, ki bo veljavn v EU. V nadaljnem postopku m, mm, bo to treba rešiti, e, opredeliti podrobnosti, ampak pomembno je, da predvidimo možnost elektronske blo, vloge prošnje za azil. E, to ne olajšuje dela samo um, uh, prosilcu, temveč um, tudi konzulatom to olajšuje delo. Ne vem, ali naj v tem delu odgovorim na vprašanje gospoda Bekarja, kakšno je torej stališče predsedstva glede humanitarnih vizumov. Na to bom poskusil odgovoriti kot pravnik, suhoparno. Če govorimo o vizumih v Evropski uniji, govorimo o možnostih za vstop do 90, do 90 oziroma 180 let, eh, de, eh, dni. Če podo, podelimo tak naslov, to pomeni, da oseba spet izstopi po 90 dneh. So pa seveda tudi še druge možnosti za vstop, ki so urejene v drugih pravnih aktih. Vendar tu vidimo problem v pravni podlagi. In um, pozdravljamo, da se o humanitarnih vizumih govori ločeno, drugače bi prišlo do mešanja pravnih podlag in to nam otežuje ali celo onemogoča delo kaj ti um, tu gre za um, možnost bivanja do maksimalno 90 dni. Vse, kar torej, če potrebuješ za vstop vizum, potem je treba razlikovati med šengenskim vizumom, ki velja 90 dni do 180 dni, od 90 do 180 dni do eno leto obstajajo tudi še nacionalni vizumi, ki niso del skupnosti, ostalo pa so pravice bivanja, torej dovoljenja za bivanje, ki omogočajo uh, dolgotrajnejše bivanje. Naš cilj je, da delamo pravno korektno in da jasno razlikujemo med temi različnimi instrumenti in zato smo veseli, da um, teh dveh zadev pravno ne mešamo. Kaj ti drugače bi eh, prav gotovo uh, imeli problem s pravno podlago. Hvala lepa. Sedaj pa predstavnica komisije. Hvala, zelo hitro želim odgovoriti na nekatera vprašanja. Um, Želim pa zauzeti stališče do tega, kar so povedali poslanci, pa tudi deležniki, ki so prisotni tu. Um, <clears throat> v, šl, v glavnem je šlo torej za um, vizum za večkratni vstop in kritika kaskadnega pristopa. Um, um, Eh, torej, treba je dokazati redno potovanje. Um, ampak tudi država članica ima tudi skresitsko pravico, kako to oceni. Kdaj, eh, torej, ali prosilec res lahko dokaže, da je bona fide ali da gre za regularna potovanja in eh, tu je neka fleksibilnost. Potem gospod Di Filippo, torej predlog eh, eh, spoštuje listino temeljnih pravic prosilcev se ne sme diskriminirati na osnovi eh, spola, prebiro izpovedi in tako naprej. Treba je jasno opredeliti razloge za zavrnitev, eksaktno, tako da prosilec tudi ve, zakaj je bil zavrnjen. Vizum, upam, da je to jasno. Torej, prosilec se lahko tudi pritoži proti temu in eh, ta pritožbeni postopek poteka po pravilih eh, države članice. Eh, torej, mislim, da so pravna sredstva zagotovljena, kar zadeva digitalizacijo. Eh, komisija je ugotovila v sporočilu, eh, ki je bila ehm, prav tako predložena 14. marca, da so digitalni vizumi pot naprej za prosilce in za konzulate, bi to olajšalo obravnavo vizumov. Ehm, gradimo na vizumskem informacijskem sistemu, treba je tudi posodobiti ta si, si, sistem, sistem, ki ga uporabljajo s konzulati pri obdelavi vizumov, treba ga je izboljšati, ampak hočemo iti še dlje. Do konca tega leta bomo izvedli študijo glede digitalizacije vizumskega procesa, kakšne bi bile možnosti. Um, potekajo tudi pilotni procesi v nekaterih državah članicah, ne za popoln elektronski vizum, ampak kljub temu želimo si ogledati, kakšna orodja se uporabljajo in ali se lahko poslužimo takih eh, pilotnih eh, izsledkov iz polarnih projektov. Potem vračanje, readmisija, to, kar predlaga komisija, je prožen instrument, ki se uporablja. Za vsak posamezen primer treba upoštevati tretjo državo, situacijo v tretji državi in prožnost lahko velja za vse državljane ali določene kategorije državljanov neke države. Imamo pa seveda tudi še druge instrumente, razlik, v drugih eh, pravnih instrumentih, kjer razlikujemo. Lahko razlikujemo med različnimi kategorijami na osnovi potovalnih dokumentov. Želimo imeti prožen, dok, eh, prožno orodje. Tako najlažje ravnamo z zelo različnimi tretjimi državami in upamo, da bo imelo to tudi preventivni učinek ampak eh, potrebujemo seveda preglednost in pravno varnost. Na vsak način pa želim povdariti, da gre za prožno, prožen instrument, ki ga želimo uporabiti. Gospo, gospa Mač, eh, Mačaro, želite kaj povedati? Moramo seveda malo gledati tudi na čas. Uh, tolmači torej, bodo končali natančno ob 18.30 uri, ker pravzaprav stavkajo. Um. Hvala lepa, mi se veselimo predlogu komisije. Torej, eh, seveda pravi, eh, da komis, eh, digitalizacija napreduje, to je res. Mi želimo izpostaviti, da je pomemben ocena očinkov in če primerjamo rezultate konsultacij, eh, kjer samo pet odstotkov dobi eh, vizo za 4-5 let, je tu velika razlika eh, v primerjavi z državami, kot so Amerika, Kanada in tako naprej. Torej, govorili smo tudi o stroških. 25 odstotkov odgovorov v konsultaciji se je pritožilo zaradi visoke eh, stroškov eh, in potem biometrični podatki, če eh, jih nekdo da in je to že v vesu, zakaj mora oseba, ki pride še enkrat čez nekaj mesecev, ponovno skozi pregled biometričnih podatkov. Eh, torej potrebujemo vizumsko politiko, ki lahko eh, koristi bona fide potnikom, ki prihajajo eh, v Evropo. Gospod X, povsem na kratko, naj se na, uh, vežem na to, kar je povedala gospa Jego Gasilda v zvezi z digitalizacijo. Torej, tu imamo pilotne projekte držav članic. Če je potrebno, eh, da VFS Global pomaga komisiji, z veseljem bomo to storili. Gospod Springet, hvala lepa, gospod poročevalec. Nekaj stvari bi omenil. Najprej bi se rad povrnil k temi moje predstavitve prej. Slišal sem, da me podpirajo nekateri poslanci, ki želijo pač upoštevati naše skrbi. Naj se navežem na to, kar je povedala gospa Lego Kasilda v zvezi z vizumi za večkratni vstop in dolgo prebivanje. E, to je sicer zapisano v besedilu, je pa tu še vedno neka presoja, diskrecijska pravica glede trajanja vizuma. Redko kdaj se zgodi, da se izda vizum za pet let. In zaradi tega pač menimo, da bi bilo pomembno, da se eh, nekoliko spremeni kaskadni sistem, po katerem bi eh, lahko pomorščaki zahtevali eh, vizume za daljši rok. To bi jim ponudilo neko varnost, gotovost. Potem pa glede vloge pomorščakov v operacijah reševanja eh, in povezave z migracijami. Najstarejše pravilo v pomorstvu je, eh, ko ladja eh, sreča osebe v stiski, da mora reševati. To je zapisano tudi v mednarodnem pomorskem pravilu pravu. Nadaljne pravilo je, da izkrcajo te osebe v prvi luki. To se ne zgodi vedno. Uh, hudo je, da slišimo poročila danes, da je ena država članica zavrnila uh, sprejem uh, ladje pod lastno uh, zastavo, ki je reševala osebe na morju. Veliko podjetij se natančno pripravlja za tranzit eh, skozi sredozemlje in oni vedo, da bodo srečali osebe, ki so v sili, usposabljali so svoje posadke za to, da te osebe varno eh, rešijo, da poskrbijo za njih, dokler jih ne izkrcajo. In podjetja in posadke eh, potrebujejo čestitke in pohvalo za njihova dejanja. Včasih se posadkam eh, grozi, grozijo jim tisti, ki so jih rešili, ki ne želijo, da bi jih izkrcali v prvi luki. Torej, situacije so lahko težavne za pomorščake ne samo, da sreča veliko eh, oseb, ki so ogrožene, eh, temveč tudi eh, delo z njimi je lahko naporno. Hvala lepa, gospod poročevalec, za to vprašanje in mislim, da je pomembno, da prepoznamo, da igrajo trgovske ladje zelo pomembno vlogo v tej krizi. Hvala lepa in še profesor De Filippo. Odgovoril bom v eh, italijanščini. Naj se vam zahvalim za pripombe. Govorili ste o korupciji in to je problem, eh, ko imajo javni organi preveč pooblastil in ko ni določeno, kako se bojo izvajala pooblastila in prihaja do zlorab. To obstaja od začetka naše civilizacije in pravo mora omejevati možnosti za zlorabo. To še ne pomeni, da konzulat ali pa osebe, ki tam delujejo, zlorabljajo predpogoj eh, iskrenosti ali pa nedobre vire. Mm, vabim vas k temu, da si preberete tudi eh, postopke, eh, priročnike o postopkih in zaradi tega prihaja do tvegan eh, za zlorabe. Imamo najrazličnejše zahteve, imamo razne kazanske ovadbe, predvsem strani mladih žensk iz nekaterih držav ali pa tudi strani mlajših moških. S tem se moramo spopadati na različne naščine. Migracijske tokove imamo, eh, nimamo hm, brezhibne zakonodaje. Če pa bomo zmanjšali standarde dostojnosti in demokratičnosti, bomo, se bomo znašli v nekem prepadu ki si ga ne moremo dovoliti. Evropa je velika tudi zaradi svojih ustavnih načel in na to prevečkrat pozabljamo. In eh, pomislite tudi na uh, ladje, ki rešujejo in na politične konflikte. To je zares zaskrbljujoče. Hvala. Zdaj sem nameraval dati nekaj zaključnih besed, vendar nam, eh, zmanjkuje nam časa in tako bi prešli k drugemu delu te predstavitve. Gre za humanitarne vize. Eh, edino eno stvar bi povedal gospodu Luksu. Očitno komisija podpira uh, uh, pobudo. E, tu gre za legitimne pravice milijonov, ki želijo imeti e, olajšan dostop do vizuma. Vse to je zabeleženo tudi v eh, pogodbi o delovanju eh, Eh, Evropske unije. Tu gre za pravno podlago za skupno vizumsko politiko in mi v Evropskem parlamentu smo pokazali pripravljenost za kompromis. Eh, in ravno zaradi tega eh, smo pustili po strani eh, vprašanje humanitarnih eh, vizumov. To je pomembno vprašanje za nas eh, v parlamentu in mi smo hoteli pač omogočiti kompromis. Torej, cilj je poenostavljanje, vendar mi imamo nekaj manevrskega prostora imamo dovolj časa, uredimo to, končajmo končno ta dosje po štirih letih dolgih pogajanj. Avstrijsko predsedstvo eh, mora eh, eh, narediti vse za to, da zaključi ta dokument, to zakonodajo, ki je pomembna za mnoge. Eh, tudi za Evropski parlament. Hvala lepa. Sedaj pa drugi krok. Naj eh, naštejem govornike, ki eh, bodo vabljeni k predstavitvam. Na začetku tega mandata je eh, bil cilj poenostavljanje postopkov. Potem je prišla begunska kriza obstaja spor glede narave begunske krize. Evropski parlament pravi, da ne gre za begunce. Tako imenovana begunska kriza je politična kriza, ki postavlja pod vprašaj politično voljo, da se na evropski način eh, odzovemo na skupni izziv in to je upravljanje zunanjih meja Evropske unije ob eh, zavarovanju prostega pretoka ljudi, zlasti evropskih državljanov eh, znotraj eh, Evropske unije. In vedno znova smo rekli, da mnogi eh, izgubljajo življenje, ko poskušajo vstopiti v EU, eh, vstopajo nezakonito in sicer, ker pač pravijo, da ni zakonitih eh, poti. Eh, torej, treba je zagotoviti zakonite poti. Eh, in potem eno izmed, eden izmed instrumentov je humanitarni vizum. Mi ne izmišljamo nekaj kar tako, mi se odzivamo na zahtevo, ki so jo eh, izrazili profesori prava, cerkve, nevladne organizacije, strokovnjaki, vsi so pozivali, Evropski parlament naj pripravi neko vrsto humanitarnega vizuma. Nekaj evropskega, kar eh, ne bi temeljilo samo na nacionalni zakonodaji posamezne države. To je torej rezultat strokovnjakov in razprave z njimi. Sedaj v drugem krogu bomo slišali gospoda Vauterja van Balegoja, ki je predstavnik enote za evropsko dodano vrednost. On bo podal uvod. Potem pa sledi dr. Violeta Moreno-Lax, ki bo predstavila ekonomske vidike vrednosti potem eh, oziroma bo, eh, ekonomske eh, vidike bo predstavila dr. Mina Fernandez, na to sledi gospod, eh, gospod Deja Herr, eh, nekdanji generalni konzul Francije in eh, vodja osrednjega francoskega oddelka za vizume in sedaj neodvisni svetovalec, na to pa še gospod De Volder, eh, ki prihaja iz skupnosti Sant'Egidio, ki eh, je zelo cenjena pri tem občutljivem vprašanju. Torej, eh, začeli bomo z gospodom doktorjem Vauterjem Van Balegojem, ki bo predstavil enoto za evropsko dodano vrednost. Just. Hvala. Jaz bom govoril kot prvi, potem gospod Fernandez in potem gospa Morino Laks. Samo da pojasnim, tu gre za postopek na lastno pobudo o zakonodajnem aktu in zato je treba izvesti tudi um, oceno učinka in sicer oceno evropske dodane vrednosti. Naslednja prosojnica uporaba takšne ocene evropske dodane vrednosti, da ugotovimo pač to evropsko dodano vrednost in tudi učinke eh, tega. In v tem primeru, ker smo šele na začetku postopka, smo eh, to uvrstili v hum, torej pod naslov humanitarni vizumi in evropski vidik gre seveda za um, temeljne pravice, pa tudi za ekonomske in proračunske vidike. Dr. Fernandez in dr. Morina Laks bosta za mano um, predstavila podrobnosti. Naslednja prosojnica. Vi ste že omenili v uvodu, da trenutno nimamo celovitih standardov za um, um, vstop v Evropsko unijo, iz, um, zato bi, da bi tu zaprosili za azil. V tem kontekstu moramo videti, da drugi postopki, kot so naprimer preselitev, ne izpolnjujejo potreb, um, ki jih beležimo pri azilu. Um, um, pri čemer um, to pomeni, da nimamo regularnih možnosti um, za vstop v Evropsko unijo. 90 odstotkov prosilcev za azil je prišlo po neregularnih poteh in ta situacija ima seveda osebne posledice, kar zadeva smrtnost in zdravje. Um, um, 5000 um, smrti leta 2016 in tudi v tem trenutku um, vidimo, da prihaja do teh um, tega umiranja na morju in razen tega gre seveda tudi za proračunske in ekonomske posledice za države članice. Ko govorimo o zakonodaji EU, ne govorimo samo o možnih eh, finančnih posledicah eh, EU zakonodaje, temveč tudi, kaj so stroški, če nimamo določene zakonodaje. In sicer, kar zadeva visoke investicije eh, za. Eh, eh, zaščito meja in tudi. Eh, nadzor na področju azila. Um, če bi imeli sistem, formaliziran sistem humanitarnih vizumov, bi to moralo biti seveda v skladu s eh, evropskimi temeljnimi pravicami. To bi bile zakonite poti za priseljevanje in s tem bi se zmanjšalo nezakonito priseljevanje, predvidljivost postopka enotna uporaba pravil. Um, in večje usklajevanje in učinkovitost azilnega postopka in to bi zmanjšalo tudi sedanje stroške. Hvala lepa, naslednja prosojnica, prosim. V tem, tej oceni dodane vrednosti smo ugotovili tri politične možnosti za vzpostavitev humanitarnega vizuma na ravni EU. Prvič, eh, izuzetje iz vizumske obveznosti, tu gre za izuzetje za državljane določenih držav, potem druga možnost, um, omejen teritorijalni vizum za prosilce za azil eh, in tretjič um, um, torej dovoljenja za podovanje v skladu z mednarodno zaščito in tu to bi seveda um, omogočilo, da se zaprosi za azil tudi v uradih eh, službe za zunanje delovanje v tujini. Mi smo uh, obravnavali vse te točke, zmanjšanje nezakonitega priseljevanja, varen prihod in nadzor, um, treba bi bilo spremeniti zakone, stroški bi se znižali, takšna je naša ocena. To je poenostavljena tabela, um, pri čemer smo se opirali na zunanje strokovnjake, gre za posledice posameznih trih opcij. Vse opcije eh, so boljše od sedanjega statusa izuzitje iz vizumske obveznosti bi bilo dobro iz vidika pravic posameznika. Eh, ostali dve možnosti pa bi imela, imeli predvsem ekonomske koristi, predvsem kar zadeva eh, stroške sprejema in vračanja. Potem eh, povečala bi se učinkovitost azilnega postopka in eh, tudi stroški bi bili bolj enakomirno porazdeljeni med državami članicami. To je bila petminutna predstavitev dokumenta, ki ima več sto strani in jo priporočam za politno branje in upam, da bomo imeli priložnost to še podrobno um, predstaviti pozneje. Hvala, gospod Balegoj. Sedaj pa. Mislim, da bo zdaj govorila najprej gospa Fernandez, ki bo govorila o ekonomskih vidikih, potem pa gospa Moreno Laks. Hvala. Tudi jaz bom um, poročala o nekaterih ugotovitvah iz te študije in eh, sredotočila se, da bom na ekonomske vidike. Tako kot je bilo omenjeno, sedanje stanje Eh, stroški so signifikantni in to je bila prva faza ocene in vid, ogledali smo si, eh, kako to vpliva na posamezne države članice in na um, EU. Um, torej, um, visoka nevarnost smrti izkoriščanja v sedanjem sistemu, um, visoke um, um, um, cene, ki se plačujejo tihotapcem. Um, posledice so posebej hude za randljive skupine, za ženske in otroke. Um, in moramo tudi vedeti, o katerem prebivalstvu govorimo. Prosilci za azil eh, je eh, v Evropi je tri odstotkov vseh ljudi na svetu, ki iščejo za to čišče drugot. Um, analiza klasificira posledice v tri skupine. Zunanje meje in varnost in tu nezakonito priseljevanje, potem tudi veliko um, izdatkov za zavaranje meja in za reševanje. Te stroške treba upoštevati druga skupina, so azilni postopki in tu je pomankanje upravljanja azilnih tokov in neorganiziran prihod prosilcev za azil, rezultat so visoki stroški. Potem tudi socialni stroški, kar zadeva organizirani kriminal in neprijavljeno delo, nereguliran trg dela. Politične možnosti, tu smo zauzeli ekonomski pristop kako eh, se odloča posamezen prosilec za azil, kako zaprosi za azil ali ne zaprosi za azil. In tu imamo tretjo odločitev, možne poti. In to ilustrira ta prisprosojnica. Ampak ta politična možnost uvaja tudi še drugo možnost izbire, eh, ki je pokazana tu v rdeči barvi. Namesto, da regularno zaprosi za azil v EU, je tudi še bi bila nova možnost humanitarni vizum. Če to uporabimo kot osnovo, si moramo eh, ogledati stroške, ki jih imajo prosilci, ki iščejo zaščito. Eh, humanitarni vizum bi zmanjšal te stroške. Eh, glavni učinek eh, je substitutivni učinek se pravi veliko prosilcev, ki bi um, zaprosili na neregularen način, bi um, prešli na humanitarni vizum, torej bi zaprosili za humanitarni vizum. In razen tega smo identificirali manjši očinek eh, za prihodke, eh, to pomeni, da posamezniki v sosednji državi ali v državi izvora torej da bi nekateri um, dodatno zaprosili za humanitarni azil, ampak to ne bi bilo tako visoko število. Um, um, zato, ker bi tudi strošek za pristojbina za, um, za prosilo za humanitarni vizum bila razmeroma visoka, če jo primerjamo z brutodružbenim proizvodom v teh državah posledice bi seveda bile, da bi bilo manj smrti in manj izkoriščanja. Druge dve možnosti eh, nudata predvsem prednosti v um, obdobju po prihodu posameznika. Um, iz vidika EU in držav članic smo si ogledali stroške in koristi kar zadeva stroške, je prva možnost, da torej izvzete iz vizumske obveznosti manjha, manjša, stroški drugih možnosti pa višji. Tu gre predvsem za humane vire, za človeške vire, um, tu gre za povečanje oseba, osebja EASA. Kar zadeva koristi, klavna korist je zmanjšanje neregularnega priseljevanja in dodatni več prebidljivosti v sistemu in to eh, bi pomagalo ne samo v obdobju pred prihodom, temveč tudi po prihodu. Želim opozoriti tudi na posredne učinke v primerju s sedanjem stanjem, um, organizirani kriminal, um, varovanje meja in tako naprej. Nekateri stroški bi se zmanjšali eh, kot posledica izbire političnih možnosti. Želim tudi povedati, da potrebujemo še več dokazov za konkretne ugotovitve. Če bi imeli pilotni projekt, bi eh, lahko pridobili eh, take eh, podatke, torej kako bi se spremenili tudi migracijski tokovi na osnovi teh različnih pristopov. Sedaj pa gospa eh, Moreno Laks o pravnih vedikih prosim. Hvala lepa, gospod eh, predsednik. Eh, ogledala si bom na hitro glavno vprašanje, ta smo pravzaprav že slišali. Resnični problem je dostop do eh, azila za tiste, ki ga potrebujemo. 90 odstotkov celotnega vseh. Eh, oseb, ki jih eh, pozneje eh, priznajo kot begunce ali pa eh, osebe, ki so deležne sekundarne zaščite, pridajo v države članice neregularno po življensko nevarnih poteh. Torej, tu imamo regulativni problem in problem implementacije. Tu je torej neka pravna vrzel. Eh, prvo je posledice zaradi pomankanja jasnosti in eh, popolnosti eh, pravil za vstop prosilcev za azil v EU. Drugo pa je povezano z načinom, kako države članice implementirajo pravilo, uporabljajo diskrecijski pristop, uporabljajo torej različne kriterije, različne formule eh, za vstop eh, so nastale. Torej potrebujemo harmoniziran pristop in to v tem poročilu tudi pri predlagamo naprej. Če si ogledamo na hitro regulativni problem, eh, vse trije nizi pravil, ki so relevantni za vstop v EU in sicer šegenski mejni kodeks, vizumski kodeks in Eh, šengenski eh, vizumski sistem eh, veljajo za tret, državljane tretjih držav, ki želijo v šengen in želijo sekundarno zaščito. Torej, ti zakoniki niso popolni in ni jasno, kako vstopiti v šengen. Šengen tako pravi, da ima jasno Eh, pravila za, o osebah, eh, ki jih ne kvalificira, ki uh, uh, kažejo namen, da uh, vstopijo uh, v državo članico, uh, vendar uh, situacija prosilcev za azil je nejasna tako v členu 6 kot v členu 14.2. Potem vizumski zakonik pravzaprav tudi ne pokriva eh, prošen eh, prosilcev za azil. Eh, potem obstajajo tudi pro, postopkovni problemi, kako je torej z dostopom do evropskega ozemlja, če naprimer nekdo zaprosi za mednarodno zašite. Torej, irregularni eh, migranti so v nemogoči eh, eh situaciji, eh, ker pač ne morejo dokazati, da se nameravajo eh, vrniti v državo izvora, torej po rednih pravilih ne morejo v Schengen. status begunca in status osebe s eh, sekundarno zaščito sta rezervirana za osebe, ki se lahko vrnejo v državo izvora. Eh, kar pa zadeva eh, problem za interpretacijo, temelji praksa držav članic na prepričanju, da ni obveznosti izdajanja osebam, ki potrebujejo mednarodno zaščito in eh, postopki zaščitenega vstopa so eh, eh, rezultat proste presoje, diskrecijske pravice. In mi imamo pač primer, Eh, sodne prakse in primarna zakonodaja mora tu igrati določeno vlogo. Zakaj? Eh, prosilci za azil so del kategorije eh, državljanov tretjih držav. Tu gre za uredbo o vizumih in seznamih. Torej, ni nobenega razloga, eh, ne pravnega, ne racionalnega, da se izključijo osebe iz te kategorije tretjih držav, ki pozneje zaprosijo za azil. Isto velja za osebe, ki vstopijo ali pa želijo vstopiti čez eh, zunanje meje. Eh, to je člen 77.2b pogodbe o delovanju. EU, eh, torej eh, osebe, ki pozneje zaprosijo za azil, so vključene v skupino oseb, ki eh, vstopijo ali hočejo vstopiti čez onanjo mejo. To pomeni, da so te osebe vključene v primarno zakonodajo in velja listina o temeljnih pravicah. To je upoštevano tudi v sodbi eh, Franson eh, in situacije. Eh, eh, so take, torej, da je vedno velja eh, listina o temeljnih pravicah. To kaže sodba Franson. In potem pa ne vračanje non-refoulement iz 4. člena in 19. člena listine. Tudi to je vključeno kakršenkoli ukrep, ki izpostavlja prosilca neki grožni ali pa preganjanju, eh, je prepovedan. Eh, treba eh, države članice morajo zagotoviti, da se neutralizira tveganje. Torej, v določenih situacijah države članice nimajo diskrecijske pravice. In do sedaj smo imeli pač humanitarne koridorje, sponzorstva in vse to ni skladno s pravili. Mi predlagamo interpretacijo po katerih nastajajo nastaja pozitivna dožnost držav članic, eh, ki jo je mogoče eh, izpolniti samo z izdajo vizumov tistim, ki potrebujejo mednarodno zaščito. In eh, to pomeni, da je treba zagotoviti primarni dostop tistim, ki Eh, potrebujejo zaščito in sicer na ozemlju držav članic. Na ta način najlažje implementiramo zakonodajo EU. Politične rešitve, o teh so govorili kolegi. Eh, tu imamo eh, pristop odstopanja od vizumskih pravil. To pomeni, eh, da državljanom eh, tretjih držav, ki niso varne, ne bi bilo treba zaprositi za eh, vizum. Tu imamo uredbo o vizumskem seznamu, to je treba spremeniti. Potem bi imeli možnost, da ambasade držav članic dajo individualne eh, vizume. Eh, zadnja formula eh, pa eh, predvedeva centralizacijo v EU. Eh, tu bi eh, eh, prosilci za azil prosili za eh, Eh, evropsko vizo ali v nekih centrih, ki bi jih ustanovili v EU ali pa v delegacijah eh, Evropske službe za zonanje eh, delovanje. Tu bi imeli tudi ustrezen input nevladnih organizacij, pritožbe na ravni EU. To bi bila najbolj obsežna oblika centralizacije na tem področju. Tu bi posem bilo treba spremeniti daplinski sistem in uh, uvesti eh, tudi uh, schemo uh, za premestitve. Naprej. Ker je verjetno težko najti konsens za schemo odstopanja od vizumskih pravil, smo ocenili eh, vse tri eh, variante, ugotavljali, kaj govori za, kaj govori proti. Eh, torej, pogodba omogoča eh, vse tri politične rešitve in sicer člen 77.2a in b eh, o skupnosti skupnih eh, vizumih in eh, nadzorih, eh, kontrolah oseb, ki vstopajo čez zonanje meje in tudi člen 872g, ki zahteva ukrepe za upravljanje pritoka oseb, ki prosijo za zaščito. Ta dva člena pokrijata katerokoli rešitev. Večfazni pristop bi bil verjetno najboljši. Najprej eh, bi imeli rešitev države članice, individualni eh, pristop, eh, potem pa evropski program, evropsko schemo in potem pa še schema odstopanja od vizumskih pravil. Izhodišče bi to bilo? Eh, najprej bi bilo treba preveriti, kaj so negativne plati eh, prve scheme, eh, se pravi eh, rešitev na ravni držav članic. Če imamo pristop države članice, se pojavlja problem neopravičenega zavračanja in lahko bi prišlo do ekstrateritorialnega sistema zavračanja. E, torej, to ni rešitev, ki jo mi predlagamo tukaj. E, mi ne predlagamo ekstrateritorijalne scheme, e, mi potrebujemo mehanizem, da lahko ljudje v tretji državi prosijo za vizo, da potujejo v Evropsko unijo in potem v skladu s skupnimi azilnimi pravili zaprosijo za azil. torej rešitev je v neodvisnem monitoringu in sankcioniranju eh, držav članic, eh, potem je treba tudi upoštevati solidarnost v skladu s členom 80. Eh, zahteva vse to seveda tudi dublinsko reformo, Zato smo slišali že nekaj predlogov. Predlagamo tudi centralizacijo stroškov znotraj evropskega proračuna. E, vse presežne točke ne bi nosila posamezna država članica, temveč Evropska unija kot e, celota. E sredstva bi uporabili tudi za e, prošnje, da se zmanjšajo stroški in treba je dati tudi pozitivne in negativne spodbude za zagotavljanje spoštovanja pravil. Eh, zahvaljujem se vam in veselim se vaših vprašanj. Hvala. Sedaj pa pride na vrsto gospod Dežeja, nekdani eh, torej generalni direktor in vodja eh, oddelka za eh, svetovanje. Najlepša hvala. Moj zorni kot bo tehnične narave. Mi eh, moramo izvajati uredbe, ki jih vi izglasujete. Torej, kateri bodo glavn, katere bodo glavne točke mojega govora? Ali bomo s humanitarnimi vizumi lahko rešili probleme na področju eh, tragedij, eh, eh, na področju migracij. Potem, katere bodo posledice za naše konzularne službe? Torej, ali se s tem odzivamo na postavljene probleme? Ugotavljam, da je cilj ta, da bi izdajali vizume definirani eh, kategoriji oseb, eh, točno določeni, to je široka eh, kategorija oseb, to so vse osebe, ki bi potrebovale eh, zaščito, ki prosijo za zaščito. Potem po določenih letih prehodnega obdobja bo ta pobuda univerzalno uporabljena. In cilj je ta, da bi eh, imele vse osebe, vse povsod po svetu, možnost, da prosijo za humanitarno eh, vizum, zato da bi lahko prosili za zaščito v evropski državi, ki jo bodo izbrali. Če sem dobro razumel to uredbo, nimam na voljo statističnih podatkov o osebah, ki naj bi potrebovali to zaščito v svetu. Vendar eh, predstavljam si, da eh, je gotovo potencijalnih kandidatov zelo veliko predvsem zaradi tega, ker predlog predvideva eh, javno eh, razkritje teh postopkov. Ta postopek pa se ne bo uporabljal za vse tiste, ki tudi nezakonito želijo doseči države Evropske unije. Eh, slišali smo tudi številke 82 eh, odstotkov ljudi, ki pridobi azil, eh, je prišlo v države Evropske unije nezakonito. Imamo pa tudi druge številke, ki nas zanimajo. Kateri je odstotek od vseh tistih, ki so vstopili zakonito v Evropsko unijo, ki so pridobili azil? To je številka, ki je nismo dobili in bi jo z veseljem dobil. Med njimi imamo tudi gospodarske migrante, ki niso preganjani, ki pa želijo eh, priti v Evropo, zato da bi tu našli življenje, o katerem mislijo, da bo boljše. Ali eh, osebe, ki jim bo zavrnjen eh, humanitarni vizum, ne bodo vseeno skušali priti v Evropo po drugih poteh. Področje uporabe te pobude, se mi zdi, da je hkrati široko, vendar mm, s tem se ne bomo mogli izognili, izogniti tragedijam eh, na področju nezakonitega priseljevanja. Torej, to je moje prvo vprašanje. Druga zadeva, kako bodo konzulati eh, lahko kos številu eh, prošenj, ki jih ne bo mogoče oceniti, vendar ki jih bo gotovo zelo veliko. In eh, to govorim kot nekdani konzul, kot nekdani delavec na področju vizumov. Prva pripomba. Pobuda ima kot cilj neko univerzalnost, želi čim bolj razširiti eh, usposabljene na tem področju in s tem verjetno bi imeli veliko več prosilcev za vizume in eh, razsežnosti bi bile neobvladljive. Vse več bi imeli teh eh, vizumov, ki bi jih bilo treba obravnavati in to pomeni, da bi morali imeti več kadrov in torej posebne prostore, da bi sprejemali te ljudi in več varnosti. Potem bi morali uporabljati eh, mogoče zunanje eh, izvajalce ali bi bilo to dovoljeno. Mogoče eh, se s tem približujem dokumentu, eh, ki pravzaprav zavrača zunanje izvajalce. Potem pa imamo osnutek parlamenta, ki predvideva danje v podzakup zunanim izvajalcem. In torej, kdo bo plačal te ponudnike storitev. Prosilci za vizum, to ne bo resničljivo, države članice ne verjamem. Pobuda predvideva, da bodo presežni stroški kompenzirani z, boljše, z, bolje, upravljenimi temi, eh, z bolje upravljenimi tokovi migrantov, vendar verjetno bo teh oseb, eh, ki jih bomo morali sprejeti, še veliko več. In torej tisti, ki jim bodo vizumi zavrnjeni, ali pa tisti, ki ne bodo niti eh, prosili za vizume, vse skupaj bo zelo neurejeno in postopek bo tudi zelo zapleten. Morali bomo imeti nek obvezen razgovor na konzulatu. Mogoče nekdo se boji, da ga preganjajo in kako bo prišel na konzulat, tam imamo policijo, kako bo vstopil v stavbo. Potem pa je treba preveriti pristnost eh, dokumenta, kar ni enostavno, če se moramo postaviti v stik z lokalnimi organi. Moramo oceniti realno eh, nevarnost eh, preganjanja. To ni očitno potem pa imamo 15-dnevni časovni rok po uh, eh, uložitvi prošnje. Po našem mnenju to ni realistično. Torej, če je odločitev pozitivna, kaj bomo storili, če prosilec nima potnega lista, mu bomo dali potno listino. Uh, ta potna listina bo sprejeta v državi stalnega prebivališča in kako bo potem ta oseba zapustila državo. Bomo imeli nekega konsularnega uradnika, ki ga bo spremljal na letališče. Treba je, da razmišljamo realistično. In eh, potem, če eh, pride spet v državo, ki je izdala vizum, kateri bo postopek, ki ga bo treba. Eh, ki mu bo treba slediti. Torej, recimo, da pride do zavrnitve vizuma. Postopek bo eh, obvezujoč za konzularno osebje. Naj navedem, eh, dokument moral bo biti oseben, eh, obrazložen in tako dalje. Taka zavrnitev bo morala biti obrazložena in tako dalje. Potem lahko imamo tudi pritožbo, eh, za, ki bo namenjena tistim, ki so zavrnili eh, eh vizum. Lahko bomo imeli tisoč prosilcev, vendar potem samo. 10 ali 50 ljudi, ki eh, so skladni s kriteriji, Eh, za izdajo humanitarnega vizuma. In potem, če bomo imeli zavrnitev vizuma, eh, to bo potem terjalo veliko več časa, kot pa sama izdaja vizuma. Naj zaključim. Skušal bom biti kratek, ker je pozno. Torej, gre za pobudo, ki je hvale vredna. And nimam nobene pristojnosti za to, da bi bil za ali proti humanitarnim vizumom. To je politična zadeva. Vendar gre za pobudo, ki sproža veliko praktičnih vprašanj in ki bi zahtevala veliko sredstev za konzulate. Potem pomislite tudi na pritožbe, na vse skupaj, kar bi bilo potrebno za dobro delovanje. In izkušnje, ki jih imam, vam lahko povedo, da smo od tega še zelo daleč. Hvala. Hvala. Sedaj pa sledi še zadnji prispevek eh, organizacije skupnosti San Egidi, Sveti Egidi. Jan de Volder ni prvič z nami in hvala, da ste prišli. Hvala za povabilo. Gospod poročevalec, res je, da nisem prvič tu, nisem pravnik, pravni strokovnjak, zato bom bolj pričal o tem, kaj pomeni delati s humanitarnimi vizumi, ki um, um, so upravičeni do mednarodne zaščite, pa tudi za države gostiteljice. Tu v Evropskem parlamentu razpravljamo o predlogih že zelo dolgo, In eh, gospod poročer Valec, vi ste eh, tudi že izrazili frustracijo zaradi dolgotrajnosti eh, tega postopka. Tudi jaz želim izraziti frustracijo mnogih, ki čakajo na kakršenkoli znak mednarodne skupnosti, predvsem tudi Evropske unije, ljudi, ljudi ki bežijo iz vojne v Siriji, Libiji in no, od drugot ne da bi videli kakršen koli znak v to smer. Hvala za, to, za te kontinuirane, za kontinuirane prizadevanja v zvezi s tem predlogom. Ampak to, kar so videli ljudje in izkusili, je politika Evropske unije. Um, Vedno, unije, ki se vedno bolj zapira, ki zapira meje. To smo videli na sredozemlju in mislim, da je to zelo problematično, tudi kar zadeva vrednote Evropske unije. Predvsem v zadnjih dneh in tednih ugotavljamo zaradi političnih sprememb v Italiji, v Avstriji, v Nemčiji in drugot po Evropi, torej ugotavljamo, da je zapiranje zunanjih meja Evropske unije, predvsem na sredozemlju, um, da se je to še zaostrilo. Reševalne ladje nevladnih organizacij niso dobile dostopa do evropskih pristanišč. Reševanje je bilo um, predano v izvajanje libijski obaljni straži. Veliko ljudi je utonilo v sredozemlju v zadnjih um, tednih v skladu s mednarodno organizacijo IOM je letos že več kot tisoč oseb eh, se utopilo v sredozemlju um, in tudi v zadnjih dneh jih je bilo veliko. Zaradi te kompleksne situacije moramo priznati, da je kompleksna. Slišali smo predlog, ki je zelo lep, uh, v, predlog v najboljšem svetu, ki bi bil možen. Potem smo slišali tudi zelo kritičen pristop. Uh, ki eh, je prikazal bolj realistični pristop. To je kompleksna situacija. Eh, imamo tihotapce z ljudi, eh, ogromno število ljudi, ki bi bili potencialno upravičeni do humanitarnega vizuma, potem tudi mešanica beguncev in ekonomskih migrantov, tudi zaradi javnega mnenja v evropskih državah je to vedno težje. Evropske države in tudi Evropska unija imajo zgodovinsko nalogo, da pripravijo izvedljivo politiko, ne da eh, pozabijo na eh, solidarnost, humanost in tudi ključne vrednote Evrops evropskega projekta. In tu eh, zdaj želim govoriti o izkušnjah skupnosti svetega Egidija. Mi smo tu pač predstavljamo nevladno organizacijo v Rimu in drugot po Italiji in v Evropi, um, sveti Egidi se uh, ukvarja s e, humanitarno krizo v Lampeduzi na Siciliji in drugot. Um, um, e, torej je pomagalo veliko naših članov, pri prihodu teh eh, priseljencev. In absurdno je, da ljudje, ki so zbežali pred vojno, morajo tvegati življenje, eh, prodati eh, vse, kar imajo, da plačajo dubiozne tihotapce, da pridejo v Evropo in tam zaprosijo za azil. In zato smo. Um, sprožili idejo humanitarnih koridorjev. In to je zelo enostavna ideja. Moj 12-letni sin me je pred nekaj leti vprašal, ko je videl eh, ladje polne z eh, begunci na morju, je rekel, zakaj pa ne pošljemo enostavno letal, da poberejo te ljudi. In Zato gre pri humanitarnem koridorju, da ugotovimo v tranzitnih državah najbolj ranljive um, skupine, ki so upravičene do mednarodne zaščite, torej mi vnaprej vemo, da imajo 99 odstotkov. 99,9 odstotno možnost, da dobijo mednarodno zaščito, ko bodo prispeli v Evropi in sicer v Libanonu, um, Etiopiji in tako naprej, da jim zagotovimo mednarodno zaščito in tudi tik, um, letalsko karto za Evropo to je varnost za randljive skupine beguncev, ker jim ni treba ostati v zelo težkih okoliščinah in tvegajo svoje življenje in življenje svojcev. Gre pa tudi za varnost in tega ne smemo zanemariti za državo sprejemnico, kajti um, država mora seveda preveriti um, izvesti varnostni pregled in ve, katera oseba prihaja. In to pomirja tudi eh, bojazljivo javnost. Humanitarni koridori so eden od primerov zakonitih kanalov priseljevanja. To je model svetega Egidija in v zadnjih dveh letih smo z Italijo, Francijo in Belgijo dosegli sporazume in pomagali več kot 4000 beguncem, v glavnem Siricem v Libanonu, pa tudi Eritrejcem, ki živijo v Etiopiji. Um, in to želim povedati kot um, znak političnega realizma um, tako desne kot tudi leve stranke za, so zainteresirane za ta model. V Franciji sporazum podpisal prej predsednik Hollande, sedanji predsednik Macron pa je pripravljen nadaljevati ta sporazum in celo razširiti. Um, To celo razširiti, pa tudi manjše države kot San Marino in Andora so pripravljene sprejeti nekaj družin in radi bomo razširili te, eh, ta projekt na druge države članice in tudi druge države. Je pa še drug vidik humanitarnega koridorja, zaradi česar je privlačen za vlade in sicer vlade, ker je to um, um, plačano strani zasebnih sponzorjev. Skupnost svetega Egidija skupaj s partnerji in partnerji so v glavnem um, konferenca katoliških škofov in protestantskih škofov v Belgiji, pa tudi muslimanska in židovska skupnost plačajo letalske karte, tudi stroške za eh, obdelavo vizumov in tudi nastanitev družin. In razen tega poskrbijo tudi za integracijo družin ta por, eh, podpora od spodaj mm, je bistvenega pomena za uspeh tega projekta. Dokazali smo in tudi Evropska komisija in parlament sta priznala, da eh, privatno sponzorstvo povečuje možnost uspešne družbene vključitve, ne da bi eh, javnost se zaradi tega bala. V interesu držav je, da spodbujajo to učinkovito solidarnost, torej da eh, spodbujajo zasebno-javno partnerstvo in da se celotno breme ne naloži državi, kaj ti eh, s tem se zmanjša tudi potencijalno število žrtev trgovine z ljudmi, kar zadeva humanitarni vizum. To je tema današnjega, današnjega um, sestanka, ampak tekst sem dobil zelo pozno in ga nisem mogel pre pregledati. Torej, mi uporabljamo predvsem možnosti šengenskega vizumskega zakonika, da se izda vizum iz humanitarnih razlogov. Včasih pa uporabimo tudi 25. člen zakonika, da države članice lahko izdajo vizume z omejeno ozemeljsko veljavnostjo iz humanitarnih razlogov. Vendar to ni pogost postopek in e, to je bolj izjema kot pravilo. Kot skupnost svetega Egidija smo hvaližni tistim vladam, ki so vsega, um, pripravljene sodelovati z nami pri teh humanitarnih koridorjih. In zaradi dobrih rezultatov, dobre družbene vključitve beguncev in zaradi mreže, ki jo imamo v Evropski uniji, bi lahko ta projekt razširili na veliko število beguncev in na več držav članic, kar zadeva vizumske postopke. To, kar sem videl in slišal, Eh, mislim, da je to zelo lepo. Sprašujem se, kaj je, mm, kako zgleda s politično izvedljivostjo, tudi zaradi obstrukcije mnogih držav članic v svetu. Ampak mislim, da je možno, da vzpostavimo pravni okvir z naslednjimi značilnostmi in sicer vstop uh, iz humanitarnih razlogov naj ne bi bil izjema, temveč pravilo. Um, autorizirani subjekti v Evropi, torej posamezniki, z, um, kjer, um, um, torej, da drugi lahko sponzorirajo ljudi, ki so bili pregledani, ki so bili tudi preverjeni, eh, predsedujoči opozarja na časovno stisko. 45 sekund, če pravi govornik. Drugo, randljive skupine, um, um, ki imajo sponzorje, naj bi imeli možnost vstopa, če izpolnjujejo merila. To, kar sem videl kot predlog tega odbora, če pomaga in po moje verjetno lahko pomaga, da nekako uskladimo in razširimo izkušnje humanitarnih eh, vizumov in koridorjev, potem pozdravljamo tak predlog. Moramo pa biti tudi realistični in zagotoviti, da to ne bo oslabilo možnosti držav članic, da se vključijo v ta proces. Hvala in se opravičujem, da sem bil predolg. Hvala, gospod De Volder, in sedaj se približujemo. Um, predvidenemu koncu tega sestanka. Eh, če bo trajalo eh, čez 18.30 uro, bomo nadaljevali v angliščini. Ampak že kar naprej, naprej se želimo zahvaliti tudi tolmačem, ki bodo delali samo do natančno 18.30 ure. Ampak kljub temu imajo sedaj nekateri poslanci še možnost, da spregovorijo gospa Spinelli. Prosim. In če kdo še želi besedo, eh, imate to možnost. Gospa Spinelli, prosim. Zelo nakratka. Najprej bi se zahvalila predvsem gospodu De Volderju za eksperimente humanitarnih koridorjev. Potem pa bi imela tudi pripombo glede stroškov operacije, o katerih je govoril gospod Dežajger. Sprašujem se, ali ne bi bilo treba, da bi eh, vse bolj presojali stroške politike odpiranja in dodeljevanja vizumov eh, ob upoštevanju eh, stroškov, če ne bi odpirali vsega tega? Torej, kateri so stroški eh, azilne politike, ki ne bi sprejemala ljudi? Kateri so stroški neupoštevanje eh, primarne in sekundarne zakonodaje, kot je dejala kolegica Moreno Laks? Potem spodbujanje nezakonitega mm, prometa. In eh, potem se mi zdi, da Evropska unija ne zna gledati naprej, ne zna eh, biti daljnosežna. Eh, v zvezi s tem Evropa propada in bi morala vse več odpirati humanitarne koridorje in zakonite in varne poti. Obenem bi morala tudi zares eh, prenoviti eh, dublinski sistem, zato da se pogodba v Evropski uniji spoštuje predvsem, kar zadeva 80. člen, ki se nanaša na sodelovanje in solidarnost. Hvala. Herbeker. Gospod Bekar, beseda je vaša. Hvala lepa, gospod predsedujoči, posebno kratko. Hvala lepa za obsežno odpiranja spektra različnih vidikov, eh, od stroškov do eh, zakonodaje in rad bi podal dve pripombi. Prosim, da tega ne razumete napak, vendar to je del analize, ki eh, se mi če dalje bolj useljuje in sicer kot politiku in ne pravniku za azil. Obstaja strategija sveta, o kateri se sedaj razpravlja, ki jo sedaj razvijajo, eh, ki je namenjena preprečevanju tihotapljenja ljudi. Tu gre torej za ustvarjanje spremnih centrov zunaj ozemlja Evropske unije in sicer ravno tam, kjer se sedaj razvija tihotapljenje. Da so te države to zavrnile, me ne eh, skrbi, kajti tu je treba iti po poti pogajanj. Ta pot bi eh, eh, bila primerna tudi za ugoto, ugotavljanje upravičenosti in sicer pred vstopom v EU. E, to je vidik, ki ga želim izpostaviti, kajti vsi drugi e, vidiki postajajo težji, bolj ko vas poslušam. To ni beg pred odgovornostjo temveč pojasnitev, da je tu na mizi e, nek model in videli bomo, ali se ga da razvijati naprej. Druga stvar, tu se navezujem predvsem na besede gospoda Dejegarja. On je naštel nekaj točk, kjer iskreno moram povedati, da jih moramo uh, eh, na nje odgovoriti v nekem uh, zakonodajnem predlogu. Treba je povedati, kako je uh, mogoče razrešiti določene težave in prosim, da nam ta vprašanja posredujete. Eh, pozneje, saj niste prinesli nobenih eh, PowerPoint prezentacij. Eh, sicer pa se nič ne spremeni pri našem razmišljanju, saj hočemo zasledovati ta cilj, zato da pride v sistem nek red. Tisti, ki iščejo zaščito in azil, ne morejo biti obravnavani preprosto po Ženevski konvenciji eh, in zlasti eh, vi eh, eh ste mi to jasno eh, predočili. Hvala lepa vsem. Gospa Valero, Eli Šlajn. Gospa Valero. Tak, i princip samma fråga som... Eh, Najlepša hvala. V splošnem sem imela podobno vprašanje kot kolegica Barbara Spinelli. Gospod Dejeger je dejal, da so stroški zelo visoki za eh, izdajo vizuma in potem tudi za pridobitev azila. In eh, to je tisti argument, ki ga imamo vedno pred sabo. pravijo, da to pomeni veliko dela za naša veleposlaništva ali pa za zunanje izvajalce. Poslanec Becker je govoril o centrih izven Evropske unije, kjer bi lahko vlagali prošnje za azil, preden bi se ti ljudje odpravili v Evropo in to bi imelo tudi dodatne stroške, kar pomeni, da moramo imeti tudi nek nadzor nad temi vlogami. Govorimo vedno o visokih stroških. V resnici sem želela razumeti, kako lahko najdemo eh, zakonitev rešitev, da pridemo v Evropo. Seveda so stroški visoki, če se moramo ukvarjati z zadevami izven naših meja. Po vašem mnenju, kako je eh, najprimernije priti v, v Evropo s humanitarnimi vizumi? Uh, Eli, prosim na kratko, potem pa zaključne besede in odgovori v angleščini. Zelo na kratko izkoriščam prisotnost tolmačev, bom zelo kratka, ker eh, podpiram eh, razloge za njihovo stavko tudi sama bi se prisrčno zahvalila skupnosti Sante Gidio in tudi zvezi eh, evangeličanskih crkva, ker so dale jasen znak o tem, kaj bi lahko delale tudi evropske inštitucije in nacionalne vlade, če bi imeli politično voljo za to. Kot sem dejala prej, je to edini možni način za to, da se borimo proti tihotapcem z ljudmi. In zato, da se izognemo stalni tragediji v sredozemlju, moramo vzpostaviti alternativne zakonite poti za dostop do Evropske unije, brez katerih bomo menili, da dejansko ne moremo izvrševati pravice do azila v Evropski uniji, ker ne moremo prejemati tveganja, da bi ljudje prihajali sem že mrtvi na naše obale. Torej, najlepša hvala, da ste dali ta primer, zato da bi to prenesli tudi v druge države. Mislim, da se mora Evropski parlament še naprej boriti za humanitarne vizume, za humanitarne koridorje, za načrte za eh, preseljevanje. Eh, Žal ugotavljam, da je Evropski svet zamudil zgodovinsko priložnost pred dvema tednoma, ko bi lahko odobril reformo Dublina, tako ambiciozno zastavljeno, kot smo jo glasovali v našem parlamentu, zato da bi zares zagotovili evropsko solidarnost in zato da bi tudi omogočili zakonite vstopne poti, ki eh, žal eh, je ne dobimo, eh, niti če beremo med vrsticami sklepov sveta. Dobimo samo platforme za izkrcanje, to ima nekako neokolonialni prizvok. Mislim, da mora Evropska unija prevzeti svoje eh, odgovornosti skladno z dobrimi praksami. Hvala. Najlepša hvala, zahvaljujem se tudi zaradi tega, ker ste bili kratki. Ta razprava eh, je o sami solidarnosti. Žal prevečkrat nimamo dovolj eh, evropske solidarnosti, smo tudi solidarni s tolmači, z njihovim poklicem, z njihovim delom in tudi z njihovimi zahtevami. Uživajo našo popolno podporo. Po krogu vprašanj morda kratek krog odgovorov eh, tistih, eh, ki se čutijo nagovorjene v vrsti, v vrstnem redu iz prvega kroga. Gospod Van Balgoj, hvala lepa. Težko je odgovoriti na ta vprašanja. Eh, rad bi priporočil vsem, da preberejo naše poročilo in videli bodo, da so tam tudi odgovori na eh, njihova vprašanja, tudi pobuda gospoda Devoldarja je opisana v poročilu in tudi ocenjena. In eh, tudi gospod Bekar, to, kar ste vi povedali, eh, mi smo poskušali to čim bolj upoštevati, se pravi, tu boste imeli tudi podlage za nadaljne delo v odboru. Gospod eh, Fernandez, eh, gospa Fernandez, eh, ja, želim pokomentirati stroške političnih opcij, to je zelo pomembna točka, kaj ti koristi so dobro opisane in tudi stroški, izvedljivost, V oceni smo preverili različne tipe strošk. Uh, uh, uh, in ugotovili smo tudi nekaj evaluacij za uh, obdelavo vizumov. Tolmači vam sporočamo, da zaradi delovnega spora, ki teče že 36 dan, prekinjamo kot napovedano delo. Jars